Colleagues, good afternoon. Lep pozdrav, kolegi. Začel bi s srečanjem odbora za promet in turizem. Pred seboj imate osnutek dnevnega reda. Is that any noisier, Jackie? No? Okay. Okay, can I the adoption of the draft? Sprejem osnutka dnevnega reda. Ste vsi zadovoljni z dnevnim redom, takšne kot je? Okolikor da, bi nadaljeval s sprejetjem zapisnikov sej 28. februarja in 14. 16. marca. Ste zadovoljni s temi zapisniki? Najlepša hvala. Zdaj pa sporočila novega stališča sveta, kar se tiče pravila 63 poslovnika in ko gre za stališče sveta in plenarni zasedanje 24. marca 2011, kar se tiče čezmejno izmenjavo informacij na področju varnosti v cestnem prometu. In naša poročevalka je Ines Ajala Sender in stališče sveta je prvi, prva točka na dnevnem redu našega odbora. Kot vidite, je priporočilo, eh, osnutek priporočila nekaj, kar bomo razpravljali, o čemer bomo razpravljali jutri ob treh. Kar se tiče pa pravil oziroma poslovnika, pa sem vam moral to povedati, torej kot potek dela. Potem pa razmišljamo o spremembah glede direktive za cestne pristojbine za težka tovorna vozila. To je tisto, kar poznamo pod imenom Eurovinjeta in naš poročevalec je Said El Kadraj. Najlepša hvala, predsednik. Rad bi začel eh, s tem, da se zahvalim vsem, ki so v zadnjih tednih sodelovali z menoj in poskušali z menoj doseči neko stališče odbora kar se tiče o predlogu sprememb, ki bi jih želeli predstaviti parlamentu. Zlasti poročevalcem v senci bi se zahvalil, ki so veliko dela vložili v to pripravo. Zavedam se, da nihče ni popolnoma zadovoljen s tem, kar imamo pred seboj. Nekateri pravijo, da gre zadeva predaleč, drugi menijo, da ni dovolj ambiciozna. Vendar prišel je čas, ko si moramo pogledati, kaj lahko dosežemo in sicer v zvezi s tem, kakšno stališče je zavzel svet. Svet je zavzel svoje stališče in sicer za zelo majhno, majhno maržo. Pet področji bi rad omenil. Prvo je izbira zunanjih stroškov, sprejmemo, da je eh, zastoji ne bodo zaračunani. S tem pa se pojavi vprašanje večje fleksibilnosti in pa izgradne infrastrukture v kombinaciji s pojasnitvijo te variacije fleksibilnosti, ki mora biti proračunsko neutralna in sicer na isti, po isti poti. O tem smo se dogovorili. Člani odbora iz različnih skupin so se s tem strinjali. Drugo je obseg. Vedno smo menili, da ko gre za to, da je direktiva namenjena vozilom 3,5 ton, to pa je težko v določenih državah doseči. Vendar zadeva ne sme biti nemogoča, moramo biti pragmatični, kar se tega tiče. Moramo pa izbrati ustrezne besede. To, kar imamo zdaj, je začetno izhodišče in podarjamo 3,5 tone težka vozila. Lahko pa si seveda to še podrobneje pogledamo. Tretja točka je spodbujanje. Uh, odlašanje tega za Euro 6 vozila oziroma voznega parka. To je po treh letih, štirih letih, nekateri menijo dve leti, veliko razprave je bilo v tem. In uspelo nam je, da smo se lahko pogovarjali o dodatnosti, o dodatnih stroških, naprimer o gorskih eh, področjih. In za različna vozila, ki uporabljajo različno gorivo, gre za nič, ena, nič, dva, nič, tri evra, nekje v tem območju. Mislim, da smo mi zauzeli neko srednjo pot, kjer bi veljalo nič, eh, ena, dva, za nič, ena, dva ali nič, tri. Naslednji koraki. in sem enostavno napisal tukaj naše stališče o prvem branju in pa najpomembnejša točka še. Vemo, da je stališče parlamenta zelo drugačno od stališča sveta, ki želi samo sporočilo, da bi in reinvestirali v transportni prometni sektor. V parlamentu pa pravimo, da mora biti to reinvestirano prav v promet določeno za promet in zato moramo ponovno zavzeti naše stališče z prvega branja in zadevo tukaj jasno povedati, da imamo določena sredstva in se moramo zavedati, da je to seveda eh, stališče, ki ni. Um, kjer se bomo morali pogajati s svetom, da bomo nekako prišli bližje. Nekatere predlogi sprememb so lažji oziroma bolj spremljivi. Potem, naprimer, izrazi, ki se uporabljajo iz sistemov ETS-a in tako dalje, in tudi tam so neka določene uh, sredstva Zaenkrat pa predlagam, da tega še ne storimo in da se držimo tukaj nekaj celostnega določanja eh, sredstev in ohranjamo naše stališče. Seveda pa je tu še vrsta pripomb strani mojih kolegov. To sem pregledal s poročevalci v senci, z nekaterimi teh zadev se lahko strinjamo naprimer za misel Evropske komisije, ki bi izdelala vade mekom, s katerimi bi nekako predstavili to direktivo za uporabo in ljudje mora biti namreč jasno, kaj, njiho, kaj morajo storiti. Tu in tam so tudi predlogi sprememb, ki eh, direktivo nekako bolj pojasnjujejo, to lahko sprejmemo. Potem so tu še kar sem skušal urediti skozi vse predloge sprememb. Naslednje vprašanje o medobratovalnostjo in tudi to sem sprejel, potem je bilo nekaj predlogov sprememb ravno v tej smeri, smo sprejeli. Vendar želimo povedati, da pa je vrsta predlogov sprememb, kjer pa sem proti. Nekaj jih je, ki načeloma nekako bi se lahko strinjal z njimi, ampak so odvečne. In morda bi pravzaprav morali biti v drugih odstavkih in se zelo razlikujejo od kompromisa, ki smo ga dosegli. gredo v smeri večje internalizacije ali omejitev. To je bil nekako povzetek celotne situacije. Želim ponoviti, da gre za kompleksni dosje, politično občutljivo zadevo, tu so razlike v mnenjih, vendar pred seboj imamo svežen, ki je. Yeah dobra osnova za to, da poskusimo izboljšati stališče sveta in upam, da nam bo to uspelo, predno bodo države članice uporabile to direktivo. V prihodnosti pa bomo videli, ali bomo potrebovali morda še kakšen pregled z predlogi spremem. To pa je absolutni minimum, ki nam omogoča, da lahko internaliziramo eksterne stroške v mednarodnem prometu. Najlepša hvala, zdaj pa pričakujem pripombe kolegov. PP, Mrs... Hvala lepa za ljudsko stranko, gospa Vodman Kol. Če si pogledamo predloge sprememb in kaj se je z njimi zgodilo, lahko vidite, da smo imeli zelo živahno razpravo v ljudski stranki o tem in sicer v kateri smeri naj bi šli, ko smo se pogajali s svetom. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za njegovo strokovnost, profesionalnost. In kaj ti zavedal se je, kako bistvenega pomena je to za nas in nas je vključil, da smo bili, um, da smo sodelovali pri pogajanjih na stvarih, ki so nam bile zelo pomembne. Zato bi se mu rada zahvalila in kot ljudska stranka se zdaj strinjamo. Govorim tukaj o medobratovalnosti. Veliko več držav je, ki so zdaj to uvedle. Urodja za Kako? Potem pa so še druge podobne zadeve, ki se tičejo med operativnosti in mislim, da bi bilo dobro, da če bi kot parlament v teh pogajanjih povdarili to zadevo. Druga stvar pa je eh, določanje sredstev. In tukaj podpiram vaše ambicije. Želeli bi čim več tega. moramo biti čim bolj ambiciozni ravno zaradi tega, kaj ti naš cilj je, da bi eh, rabili načelo onasnaževalec plača. In zadeva to tako, eh, del, kot zadeva deluje zdaj, ni zadovoljivo. Stališče sveta je, da ne bi imeli posebej ločenih, torej ne, ne bi ločeno zaračunavali zastoja, ampak bi to uporabili samo tam, kjer prihaja do zastoja. Kot pa ste rekli, zad, mora biti zadeva proračunsko neutralna in v pogajanjih bomo skušali to različico predstaviti, predstaviti in spremeniti stališče sveta. Pravilno ste povedali, da, je, da bo svet zelo malo popustil in bo težko, da bomo dobili kaj dosti. Kar pa se tiče področja uporabe, pa mislim, da nimam kaj dosti dodati. Glasovala bom za vozila 3,5 ton. Inač, gospod Kun bo morda imel še kaj pripomniti, ampak nam je lahko se strinjati s tem Kar se tiče obnove voznega parka, pa bi se zahva, vam zahvalila, ker ste podprli predlog spremembe 61. To je točno tisto, kjer mora biti izjema za evro razred in prihodki morajo biti investirani v prioritetne projekte. To je specifična oblika določanja sredstev. To je pomembno za našo skupino. Če nam bomo ostali z nič 1, 2, 3, pa je tudi v redu. Nekaj pripomp je še v moji skupini, da želijo nekateri imeti manj kot nič 3, ampak to lahko podpremo. Lahko se zanesete jutri na našo podporo pri glasovanju. En ali dva kolega ali nekaj kolegov je, ki se bodo morda zdržali vendar pa se strinjam, da je čas, da gremo naprej, da se pogajamo s svetom. Samo ena pripomba o predletni klauzuli. Zelo obširna je. Tu govorimo, ali gre za dve, tri ali štiri leta. Veliko bolj učinkovito bi bilo, če bi imeli to direktivo v čim več državah, da bi jo izvajali v čim več državah, kajti nismo za obvezno izvajanje. Mislim pa, da bi komisija lahko storila več, da bi nekako pripričala države, da uporabljajo to. Hvala lepa. Gospod Sturk za Alde. Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu in tudi poročevalcem v senci. Mislim, da smo uspeli združiti naša stališča, moramo pa biti realistični. To, kar bomo naredili jutri, je pravzaprav mandat za pogajanja za poročevalce, da se bo, da bo šel se pogajati s svetom. In v zadnji fazi pogajanj pa se moramo pomakniti k nečemu, o čemer bomo lahko glasovali v parlamentu. Zelo težka pogajanja bodo, zlasti, če bomo govorili tukaj o spravi. Bomo poskušali doseči vsaj nekaj. Strinjam pa se s poročevalcem, da moramo biti čim bolj učinkoviti. pravi, da je vrsta predlogov sprememb, s katerimi se lahko strinja, ne bo pa jih podprl. Kaj ti? Ne smemo preveč obremeniti našega pladnja, ko se gremo pogajati se svetom in se z njim strinjam glede tega. Obstajajo posamezni predlogi sprememb, s katerimi se strinjamo, ne bomo pa glasovali za nje, ker bodo preveč obremenili našo vsebino za pogajanja. Mislim, da moramo nekako imeti neko stališče, s katerim bomo lahko dosegli neko dogovor s svetom. Načelen dogovor. Zato se lahko strinjamo s predlogi spremen. predlog sprememb. Poročevalec, naprimer, ta predlog spremembe podpira kar pa se tiče eh, določanja sredstev, mislim, da smo dober predlog pripravili. Bo pa razprava s svetom zelo ostra, kajti vprašanje, če se bodo s tem strinjali. In moramo vse to vključiti v direktivo. Kar pa se tiče področja uporabe, pa vidim tu en problem. Govorili smo o tri in pol tonah in rekel sem poročevalcu, da se lahko s tem strinjamo, se pa ne strinjajo vsi v moji skupini. In kar se tiče uh, zastojev, torej pristojbin za zmanjšanje zastojev, to je tudi stvar pogajan. Upam, da bomo lahko nekako podprli korin na tem, bomo pa videli, kako se bodo pogajanja odvijala. Obnovitev voznega parka, se strinjam s poročevalcem, vendar moram reči, da je naši skupini eh, naši skupini zaželeno, da boste govorili o prioritetnih projektih. Bomo pa videli, kako bo šlo glasovanje in kateri drugi predlogi sprememb bodo sprejeti. Mislim pa, da bo tem odboru jutri moramo čim bolj jasno stališče dobiti in čim večjo večino, tako da bomo lahko rekli svetu, da je to stališče parlamenta, mi bomo to podprli, mi se bomo pogajali in vi morate nekako priti, iti v našo smer. Če, nam, če ne bo zadeva jasna, bo težko in ne bomo ničesar dosegli. Zdaj pa za zelene, gospa Lichtenberger. Najlepša hvala. Lahko si predstavljate, da moje srce krvavi pri teh predpogajanjih in da mi je zelo težko, da ne pridemo naprej. Skoraj vse predloge sprememb ali kompromise poročevalca lahko sprejmemo in sicer zaradi tega, če bomo to zavrnili, potem bo zaračunavanje zunanjih eh, stroškov sploh šlo z mize. Torej gre za čisto defenzivno stališče. Mislim, da ne smemo eh, razpravljati samo o lobiranju v Evropskem parlamentu, ampak moramo dojeti, da se srce lobistov nahaja v svetu naprimer, če pogledate situacijo, da sploh nima nobenega vpliva na to, kar so to zdaj dosegli. Zato potrebujemo več transparence in več lobiranja v parlamentu. Če pa se lotim prav predlogu sprememb, pa takole. Osnovni problem, problem se je pojavil že pri nastanku celote, ko smo upali, da bomo lahko vključili um, pristojbine za zastoje in da bo s tem eh, zadeva bolj sprejemljiva za ljudi. Pač bomo to zaračunali in zato boste imeli manj zastojev in da. Uh, se bo to dobro izkazalo, se pa ni dobro izkazalo. Morda bi bilo pametneje, če bi že takrat vključili naprimer borbo proti podnebnim spremembam kot enega od razlogov. Škoda, da je vprašanje teh zastojev zunaj in, gre, in ko gre za fleksibilnost, pa je na nekterih mestih in zadevo zelo težko implementirati zaradi razlik v eh, širinah in tako dalje in je zadevo težko izračunati. Kar pa se tiče področji o povračilu, to imajo države naslove, potem pa 12 ton, tu gre za negativen učinek, kajti končno bo to vplivalo na to, da, manjš, da se bodo potem pojavila tovor, lažji tovornjaki na cestah in pa dodatno zunanih stroškov samo za evro 1 in 2. Mislim, tukaj bi prosila svoje kolege, da si zadevo bolj podrobno pogledate, kaj ti to bi pomenilo, da to pravico, z vsem mi pravili, ki stopijo v veljavo in prehodnimi določili, da se bo to uveljavilo šele takrat, ko teh avtomobilov ne bo več na cesti. Ko govorimo o Euro 3, potem bomo zajeli na, osrednji, na cestah v srednji Evropi, kjer je pomembno, 10-15 odstotkov tovornjakov. Zato si moramo zadevo podrobno pogledati. Obstaja evro nič ena, dva na dolgih eh, poteh, nič več jih ni. Že so že poslani na krajše, krajše etape ali poti. Zato razmišljajte o tem najmanj evro tri moramo ohraniti, kajti drugače bomo tukaj neuspešni. In kot odbor za promet ne smemo tega dovoliti. Žal mi je. Tu bi res imeli velike probleme. Tu smo imeli velike, ali bi, bomo imeli velike probleme v razpravi. Kar se tiče med obratovalnosti, se mi zdi to zelo pomembno, tja moramo priti, vendar ne gre samo za stare modele, ki preživljajo, ampak tudi inovacije na tem sektorju so eh, zaželjene in primerne. Vse tisto, kar odstopa od kompromisne linije, je poročevalec izuzel, vendar zlasti pri teh pogajanjih s svetom potrebujemo malo več manevrske mase. Kajti vem in popolnoma jasno je, da je v svetu popolno pomankanje razumevanja. In zelo me boli. Da, zelo dobro deklariramo velike stvari, da bomo zmanjšali za 20 odstotkov okoljsko škodo oziroma pline, ki škodujo podnebju. Ko pa gre za konkretno delovanje zlasti v prometu, potem pa se iz same previdnosti ne stori ničesar. In to je eno vprašanje verodostojnosti, ki ga moramo obravnavati. Hvala lepa. Paldies, priekšsēdētāji kungi. Gospod Zīle, izvolite. Rad bi se zahvalil poročevalcu, mislim, da je opravil svoje delo zelo elegantno in da se zelo strateško pripravlja za pogajanja za svetom ter išče ustrezne kompromise z poročevalci v senci. Uh, skupina IRC ima drugačna mnenja, tudi ko gre za eurovinjeto. Tukaj ne gre le za uh, politično razlikovanje, ampak uh, gre za različne. Uh, situacije v različnih državah članicah. Vse to je predvsej zamotano, ampak upam, da bomo oblikovali dobro stališče za jutri, od njem glasovali, kar bo podlaga za dobra pogajanja. Kot eh, skupina nismo uložili nobenih predlogov sprememb in kot je rekla gospa Eva Lichtenburger, je eh, stališče sveta zelo močno, vendar je kljub temu tukaj prisoten kompromis, ki ga podpiramo. Popolnoma nam je jasno, kako težko je za svet, da prelomi ta kompromis in uh, videli bomo, ali se bodo ta pogajanja v svetu ponovno začela. Kar pa se tiče 12 ton kot omejitve, oziroma vključitve eh, teh eh, težkih tovornih vozil, to bi prepustili odločanju držav članic samih. Gre za amadma številka 10. Potem je tukaj še obnova voznega parka. Mislim, da se mi da je desetletno obdobje eh, kar ustrezno, ampak eh, tukaj bi lahko tudi se zauzeli za trojko. Potem pa earmarking ali določanje eh, in namenskost sredstev. Eh, tukaj imamo različno mnenje. V trenutni finančni situaciji se finančni ministri želijo izogniti taki odločitvi in naša načrt je, da najdemo na tem področju dober kompromis za svetom. Dobro, najlepše hvala. Osem govornikov je še prijavljenih besedi, zato bi vas prosil, da se omejite na dve minuti. Torej devet pravzaprav je še. Ne, deset, enajst govornikov je že prijavljenih, torej zmanjšuje se vam čas za prispevke. In začnemo s gospodom Grošom za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvalil bi se poročevalcu in poročevalcem v senci. Mislim, da je to poročilo pred nami zanimiv rezultat, internalizacija kos, stroškov. To je dobro, da smo podali v razpravo, vendar ne moremo trditi, da v parlamentu samo teoretično razpravljamo o okolju. Tudi cilji so primerni, želimo zadevo narediti bolj učinkovito in earmarking za nas predstavlja en določen smisel. Ne samo, da rečemo, da bojo kazni večje. Ne, mi želimo, da bomo s tem izboljšali infrastrukturo in tako dalje. Fleksibilnost je tudi ena od zadev, ki jo v razpravi lahko v. Pokažemo se svetom, najmreč da vemo, da, jutri, da bo jutri tema obnova voznega parka in da moramo določene znake dati tako svetu, zato da nakažemo smer. Ne smemo pa posamezno še pozabiti, da ko govorimo o tovornjakih in primerjamo. Nj- evro nič za evro štiri, potem gre za negativni učinek tega. Tudi tehnologija je napredovala in to je tudi nekaj, kar podpiramo. Mislim, da je da bo rezultat eh, glasovanja pomemben, moramo doseči večino, da bomo pripeljali svet v situacijo, ko nam ne bodo mogli očitati, da nismo realistični. In trenutno je predlog res eh, nekaj dobrega, je realističen in iz tega razloga lahko tudi kot parlament postavimo ali pokažemo pravi signal in za večino predlogov sprememb eh, bomo jutri dosegli večino in dali pravi znak eh, svetu. Hvala lepa, dve minuti, gospod Tikau.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 Sprva bi se rada zahvalila poročevalcu gospodu Elkadraju za njegovo poročilo. Veliko dela je vanj uložil, zelo ambiciozni smo bili v prvem branju, zato da bi imeli čim močnejši mandat v drugem branju. Strinjam se z internacionalizacijo zunanjih stroškov in načelom onesnaževalec plaša, ampak v načelu ta internacionalizacija ne velja za vse države članice to, kaj bi se morali boriti, da imamo res skupni transportni trg. In tukaj imam seveda v mislih cestni trg, tak trg, ki bo spoštoval okolje izvajanja direktive, le strani ne, nekaterih držav članic pa bo povzročil težave v drugih državah članicah. Tistih, ki so na zunanje meje Evropske unije in zato izvajanje te direktive za stranile nekaterih držav članic, recimo v eh, centralni Evropi, predstavlja eh, stroške ali o, stroškovne ovire pri cestnem prometu. Zato eh, eh gospodarski subjekti v teh državah članicah ne bodo več na evropskem trgu konkurenčni, ker bodo njego, njihovi proizvodi predragi in ker ne bodo imeli prihodka, ne bodo mogli prenavljati svojega voznega parka. Naj še poudarim, da sem zato, da revidiramo direktivo čez kakšne dve ali tri leta in v Vložila sem predlog spremembe, ki pravi, da je treba sredstva iz prihodkov namenjati tudi za eh, varna parkirišča, takih v Evropi ni dovolj in zaradi tega vozniki eh, ne morejo spoštovati zakonodaje, eh, ki velja za cestne prevoznike. Razen tega, to se pojavlja predvsem v zastojih. Strenjam se za interoperabilnostjo pri eh, sistemih eh, obdavčitve, vendar so tukaj razlike glede obdavčitve časa oziroma razdalj. Meissner, Gospa Majsner, dve minuti. Prosim, če lahko tudi še manj. Bom krajša kot dve minuti. Želela sem povedati samo, da je delo dobro upravljanje, da imamo zdaj na mizi drugo različico kot pri prvem branju in res ima izglede za uspeh. In Povdarila bi samo, govorim za Nemčijo in v Nemčiji je seveda veliko skepse, kar se tiče te celotne zgodbe z eurovinjeto. 100-odstotno sem za namenjanje sredstev in vsi prometni politi, politiki za transport bi se strinjali z menoj, tudi obnova voznega parka je v redu in želim povdariti, da je prenova vsakih dve leti ustrezna na mestu in pregledati moramo zadeva še funkcionira ali ne. V celoti je edin problem pri 3,5 tonah in vprašanju, kako je z izjemami in. O, To je bilo krajše od dveh minut, ali ne? Ja, res je, najlepše hvala. Gospod Kramer, dve minuti. Ja, also, ja von... Namenjanje sredstev smo že slišali. Torej, kar bomo tukaj dosežili, seveda plus minus na nuli bomo pristali, ne razumem entuzijazma. Po dveh, štirih, šestih letih, ja, Tukaj bi plediral dve leti za obnovitev, vendar gospa Tekav zadeva ne bo dražja. Švica nam je to že pokazala. Švica ima štirikrat večjo cestnino kot Nemčija in stroški za porabo so se samo za nič cele 4 odstotka povečali in učinkovitost je bila večja. In situacija je dejansko za obe strani pozitivna. Zdaj, torej, kar je dražje, se zadeva potem tudi lepše, bolje ravna in doseženo je nekaj. In še zadnja točka. Zelo oddaljeni smo še od ustrezne konkurence z železnico za vsako lokomotivo, na vsakem kilometru, pa če gre za eh, potniške vlake ali tovorne vlake, plačujejo. Na cesti pa je to še vedno prostovoljna zadeva za države članice. To je nepoštena konkurenca, kajti železnica je obremenjena, cestni promet, ki pa je okoljsko bolj škodljiv, pa naj bi bil razbremenjen to ni dobro. In tukaj smo naredili čisto majhen korak, ki bo morda to malo popravil, vendar od neke konkurence v dobro zaščite podnebja pa smo še kilometre daleč. Dalen, hvala, gospod Vandalen, dve minuti izvolite. Najlepše hvala dejansko nismo vložili v naši skupini nobenih predlogov sprememb ali amadmajev, kajti po našem mnenju moramo biti bolj realistični. Še nikoli nismo prišli tako blizu to, z dogovorom z svetom in eh, gospa Lichtenberg, tudi moje srce krvavi, ko berem to. Dejansko se moramo držati svoje realistične usmeritve in moramo se odločiti sam si ne bi odpustil, če bi sprejeli napačne ali prazne odločitve. In seveda pri tem ne želimo pustiti nobenega nadzora, ki ga že imamo pri tem. Povodimo realistični, če ne dosežemo tega, kar želimo, eh, ne glasujmo za, ampak vsaj vzdržimo se, kajti na ta način bomo ukrepili položaj parlamenta. Budimo torej realistični in če ne morete glasovati za, potem glasujte, eh, se vzdržite glasovanja, kajti blizu odločitve smo. Hvala, gospod De Grandes, dve minuti. Sí, gracias, señor presidente. Procuraré ser breve en los términos en que pide la presidenta. Hvala za besedo, gospod predsednik. Poskušal bom biti čim krajši. Uložil sem šest amadmajev. Štiri 4 skupaj z člani italijanske, portugalske, grške, irske in španske delegacije. In to je pomembno. Namreč kaže, da obstaja razkol med eh, centralnimi območji in bolj perifernimi območji. Eh, to ni nobeno naključje, ampak gre za Eh, konvergenco legitimnih nacionalnih interesov. Torej, nekateri bodo od tega imeli koristi, drugi pa ne. Vsi vemo, eh, kakšna so naša mnenja na splošno, pa kot prvo imamo amadma številka 51. Um, kot eh, obdobje si želimo tukaj petletno obdobje. Potem je pa tukaj še 66. predlog spremembe o zmanjšanju. Mi predlagamo 100 odstotno zmanjšanje. 67. amadma glede eh, uvajanja oziroma veljavnosti eh, pristojbine za zmanjšanje zastojev predlagamo 3 ure na dan in potem številka dva največji eh, pristojbina za onesnažanje eh, znako, eh, zraka. Predlagamo Euro 6 za še eno leto do leta 2000. 12. Potem sem še dva amadmaja vložil samostojno. Prvi je 64, 63, ki govori o dodatku v gorskih območjih. Tukaj bi le eh, dodal eh, razen določenih vozil in potem imamo eh, predlog strunembe 83. Tukaj se ne strinjamo z predlogom sveta in si želimo v angliščini besedico shell. Mm. In želimo še dodati, da je treba transport razvijati kot celoto. Hvala lepa, gospod Danielis, dve minuti, izvolite. Eh, no, Najlepše hvala. Mislim, da se vsi manj ali več strinjamo. Razpravljamo o nekem pomembni temi, ne le vsebinsko, ampak tudi na simbolni ravni tudi eh, poročilo je zelo resno zastavljeno. Sam se bom pa osredotočil le na dve vprašanje, ki sta po mojem bistveni za izvajanje in učinkovitost tega inštrumenta. Kot prvo, eh, cel vsi dohodke je treba. Eh, dati na voljo za izboljšavo infrastrukture in kot drugo eh, veljavnost celotnega tega inštrumenta je bistvena. Ehm, Sprejetijo, ta inštrument morajo sprejeti vse države članice, če ne bi ga še dolgo izvajali. To mora biti naš cilj za prvo revizijo direktive. Thank you. Hvala lepa, gospod Rike, dve minuti. Rike? Bom kratek. Gospod predsednik, najprej eh, čestitam, eh, čestitam Sajdu, kajti zdi se mi, da, to je, da je to eno od dosežkov belgijskega predsedovanja. Dve pripombi bi imel. Prvič, razlika v analizi se nanaša, kot eh, je gospod Andres Paskal povedal, med obrobnimi in osrednjimi oziroma središnjimi državami. Tisti, ki so v centru, podpirajo internalizacijo že kakih 40 eh, let, kajti na njih je to veliko breme teh zastojev. Sicer pa gre tu za nove elemente, eh, kaj ti situacija je bila neoranotežena. Tu so eh, tudi razlike, ki niso ideološke narave, temveč praktične narave. Zahvaljujem se tudi Korin za opravljeno delo, ko je skušala poiskati neka srednja stališče. In še moja zadnja pripomba. Sprašujem se, če morda sedaj nismo priča novemu sistemu v svetu, ko oblikujejo, ki oblikujejo svoje stališča in eh, misleč oziroma rekoč, eh, večina je zelo šipka, torej ne dotaknimo se ni česar. Bolje je, da ostanemo previdni, če se bomo tega preveč dotikali, eh, mogoče ne bo dobro delovali. Na vsak način je potrebna zelo velika večina, da ravno upozorimo, koliko se nam ta direktiva zdi pomembna. In mislim, da bo to veljalo tudi za druga besedila. Hkrati to eh, tudi pomeni, da bo Lizbonska pogodba pravzaprav tudi mogoče vse bolj zapletena za vidika parlamentarnega dela. Najlepše hvala za dve minuti. Gospod eh, Perke, dobrodošli na našem odboru za prevoz in turizem. Najlepša hvala, ker ste me sprejeli v ta odbor. In skupaj smo ustavili predloge sprememb s prejšnjim govorcem in mislim, da je poročevalec tukaj ubral zelo realistično pot in mislim, da ga pot, bomo podprli, če mu bomo eh, dali večino in na ta način bo šel v boljša pogajanja s svetom. Tri točke bi omenil. Prvič, če bomo če želimo imeti manjše izpuste in škodljive snovi, potem je seveda obnova vozne, voznega parka pomembna in sistem spodbud je dober in ne bomo razmišljali samo o kategorijah nič do dve, ampak eh, pristojbine, torej večje pristojbine, vsaj nek kompromis, torej od nič na štiri oziroma od nič do tri. Kar pa se tiče eh, dodatka za gorska področja, mislim, da je tukaj nek inštrument eh, za ustrezni inštrument in vas prosim za podporo. Kar pa se tiče namenjanja sredstev, pa moramo to doseči. Drugače ne bomo verodostojni, če ne bomo imeli ustreznih alternativ, potem je treba jasno povedati, zakaj se bo ta denar uporabil, da je to v interesih razbremenitve in tako dalje. Popolna podpora poročevalcu z naše strani. Hvala lepa. Thank you, Mr. Kuhn. Two minutes, please. Hvala lepa, gospod eh, Kuhn, dve minuti. Hvala lepa, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu, da, smo, da je dosegel kompromis, neko skupno stališče parlamenta in to nam daje moč, da se bomo pogajali s svetom. Pomembno je to tudi za tranzitne države v Evropi in sem spada tudi Nemčija. In sredi Evrope, med državami članicami, imamo različne sisteme um, cestnin in ne moremo re, zdaj zahtevati, da morajo se čisto na novo oblikovati, to sprejmemo, to funkcionira, zato predlog spremembe 10, v redu, torej izbira med 3,5 eh, do 12 eh, naj bo na voljo, brez ne vem kakšnih obrazložitev tudi pri glasovanju se bom pa tako obnašal. Obstoječe sisteme moramo povezati z informacijskim sistemom Galileo, da ne bodo imeli tovornjaki, ne vem koliko različnih škatlic v kabini, zadeva mora funkcionirati in cestni promet zlasti z MSP je, je pomemben, za obrtnike, za majhna podjetja, ki delujejo na osnovi just in time. In ko zdaj berem, da komisija predvideva 60% zvišanje tega goriva, potem se moramo vprašati, kako bomo lahko, kako bo funkcionirala obnova voznega parka, če bo gorivo na cesti postalo tako drago. Thank you, Mr. Fidanza. Najlepša hvala, gospod Fidanca, dve minuti. Hvala. Čisto na kratko bi se rad eh, poročevalcu in poročevalki v senci zahvalil. Kot so že kolegi rekli, naprimer gospod eh, De Grandes in drugi, ki so se povezali z drugih delegacij, z italijansko delegacijo, eh, glede določenih odprtih vprašanj v tem besedilu, to je že bilo posebej izpostavljeno. Naj ponovim. Uh, vprašanje urejanja eh, zastojov ali pa vprašanja višine cestnine v povezavi z evro in izuzetje pri um, vozilih evro 6. To so te tri zadeve, ki se nam zdijo še najbolj sporne. Podpiramo pa močno stališče, eh, parlamenta eh, pri namenjanju sredstev. V tem smislu smo tudi vložili določene spremembe, predloge sprememb, ki pa smo jih potem eh, umaknili, zaradi tega, ker je bil dosežen kompromis. Eh, podpiramo tudi to, da je umaknen amadma 6, kjer je šlo za alternativni koridor, umaknil ga je sam poročevalec. Gre za dogovor med skupinami in sedaj je uložen eh, drug amadma za strani eh, socialistov, ki govorijo o paralelnih eh, poteh, ki so med sabo direktno konkurenčne. Ta se nam formulacija zdi sprejemljiva, verjamemo pa, da obstaja še boljša možnost, do katere bomo upam prišli med pogajanjem. Hvala. In ne nazadnje, gospod Higgins, dve minuti imate na voljo, izvolite. Najlepše hvala, gospod predsednik. Očitno je, da eh, bomo pri pripravi poročila morali se soočiti eh, z eh, konflikti. Na eni strani imamo gospodarstvo in okolje ter spor med srednjimi in perifernimi državami, kot je izpostavila gospa Tikovče govorimo o dejstvih, obstajajo politični in eh, ekonomski pomisliki. Te treba upoštevati. Periferijalne eh, države so eh, zelo odvisne od eh, cestnega prevoza. Pri nas eh, imamo 92 odstotno odvisnost od izvoza. Eh, Eh, iz Evrope. In če želimo eh, uvajati nove pristojbine v času krize, bomo imeli negativne učinke. Torej, zelo natančno moramo ugotoviti, kakšni bodo učinki tega predloga. Treba je upoštevati, da ne le na Irskem, ampak tudi drugi eh, potrebujemo včasih dva trajekta, da pridemo na kontinent. Potem pa seveda, če govorimo o eh, namenjanju sredstev, kaj mislimo z uh, trajnostnimi projekti, ali govorimo o um, infrastrukturi ali o tem, kot je rekla gospa Tikav, o dodatnih parkiriščih, parkirnih prostorih. Jasno moramo povedati, kaj to pomeni. Ali smo kakorkoli ocenjevali, kako bo to kakšne gospodarske prednosti in uh, slabosti bodo ti predlogi prenesli, a kako bomo zagotovili uh, ustrezno namenjanje sredstev. In kot je rekla gospa Lichtenborg, vsi smo za eh, zeleni program, vendar pa moramo razmišljati tudi o realnih dejstvih. Na eni strani se borimo za čistejše okolje, po drugi strani pa moramo živeti v gospodarski danosti. Hvala, gospod predsednik. In sedaj gospod Paskojeli v imeni komisije. Hvala, gospod predsednik. Eh, najprej bi, eh, bi eh, želel čestitati poročevalcem in poročevalci v, v senci za konstruktivno poročilo, ki je prevedlo do realističnega izhodišča napram svetu, ki, če No, tudi je res, da je potreboval leto in pol, da je prišel do skupnega stališča, pa je vendarle eh, pravzaprav med prvim trialogom prisluhnil parlamentu v zvezi z nekaj pomembnimi amadmaji, bi rekel. In vse to je tudi opozorilo na manevrski ozek, manevrski prostor. S, sveta. Dobro sem slišal, kaj je povedal gospod Rike. Svet je že naredil nekaj koncesij, bi rekel. Sicer pa ni na komisiji, da eh, taktizira v tej zadevi, vendar bi spomnil, da je dovolj veliko število držav članic, ki eh, so se dobro znašle v tej situaciji in ki bi izkorist, tejle situacijo preveč nepopustljivega stolišča eh, parlamenta, da eh, bi eh, pravzaprav potem to propadlo. In tu so signali na eni in drugi strani in potrebni bi bili v smislu pogajanj. Ne bi se tu spuščal v samo vsebino tega dosjeja, vendar le pa bi omenil več predlogov sprememb, tiste, katerim je komisija naklonjena in tista, ki jim je manj eh, naklonjena. Prvi, prva skupina bolj simpatičnih, če lahko tako rečem, amanmajev so tisti, ki bi bilo potrebo zagotoviti, če bi prišlo do razlik v prihodku in končnemu rezultatu, da se ustraja na proračunski neutralnosti potem eh, predlogi sprememb, ki omogočajo, da se poveže ta tako imenovani marka oziroma previ, eh, eh, pribitek s kategorijami onesnažujočih vozil in obstaja soglasje med svetom in parlamentom, ko gre za te različne razrede, evro nič ena in dve, potrebno še poiskati rešitev za evro tri, eh, s tem, da bi se naprimer eh, določilo tudi določen izhodišni eh, datum kot datum uvedbe eurovinjete. Sicer pa, kar zadeva evro 4, pa mislim, da tu ni nobenih izgledov, da bi svet to sprejel. Tu so tudi predlogi sprememb, ki jim je komisija naklonjena. Med temi je tudi kompromisni amantma, ki, ki se nanaša na cestnine. In, uh, direktiva iz leta 2004 določa modalitete, ki so kasneje, e, prav tako pa tudi časovnice za začetek izvajanja in sicer po letu 2012. Evropska komisija bo v kratkem objavila poročilo o e, situaciji in eh, poročevalec je pripravljen eh, da, na to, da to pripravi in vse to gre dobro v smeri predloga, kompromisnega predloga sprememb. Na drugi strani pa so tu predlogi sprememb, glede katerih ima komisija nekatere pomisleke. Najprej gre za 71, amadma 71, ki se nanaša na variacijo ali razlike v eh, cestninah. Komisija naj bi objavila poseben priročnik eh, s tem v zvezi. Eh, tu imamo že, to je že predvideno naprimer v Španiji, v Franciji in druge. Dokler države članice ne sprejmejo konkretnih odločitev glede na predel oziroma eh, odsek eh, tega omrežja, v bistvu še ni moč predvideti to vrstnega, to vrstnega eh, sistema. Vendar pa, ko gre za eh, to dajate oziroma pristojbino, je to potrebno oceniti globalno, pripraviti globalno in sicer eh, zato, da se nanaša na celoto v vsaki državi članici, eh, sicer pa, kar zadeva časovnice, naj se razteza v obdobju dveh let. Eh, še vedno, ko govorimo o tej variaciji, eh, tu je govora o tem, da naj bi šlo to do 200 odstotkov, seveda gre za legitimno zahtevo parlamenta, ki zahteva ta predlog spremembe. Moram pa reči, da je 75 odstotkov, ki jih najdemo v skupnem stališču, in sicer te pristojbine, maksimalne pristojbine, da to sovpada s 500 timi odstotki, ki jih je zahteval parlament glede na minimalno pristojbino. In eh, skratka, 75 enako 500. To je tisto, kar ste zahtevali. Še najobčutljivejše vprašanje pa je ta pribitek in dodeljevanje razdeljevanje prihodkov. Tu je bila situacija iz prve obravnave, iz prvega branja, vendar smo sedaj že v fazi drugega branja in glede tega se strinjamo. Kar je tu pomembno, je, da sem praktično končal, da se jasno opozori in pošle signal preglednosti, Eh, s strani držav članic, ki morajo povedati, kako nameravajo, čemu nameravajo name, nameniti ta eh, prihod, eh, prihodek, lahko tudi naprimer v naložbe, v sektor transporta. Samo še 30 sekund, gospod predsednik. Tu je tudi sporočilo Bele knjige komisije. Komisija tu eh, predlaga zelo ambiciozen program, eh, ki se nanaša na zunanje stroške in sicer v zvezi z vsemi oblikami eh, prometa oziroma prevoza. In kar pomeni, da se bomo usmerili k zavezujoči internalizaciji in sistemu cestnin, ki bo zavezujoč. Vse to pa seveda ne bo moč izvesti, če se ne bomo zedinili glede eurovinjete. To je bistven element, ki bo omogočil komisiji, da gre naprej s programom, ki ga je objavila v naslednjih letih. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Alkedraj. Želite še kaj v zaključku povedati? Ja, najlepše hvala, kratek bom. Naj se eh, zahvalim kolegicam in kolegom za njihovo podporo. Mislim, da je v celoti ta paket, ki smo ga eh, dogovorili skupaj z eh, pročevalci v senci, verjetno dosegal podporo. Mislim, da je v skladu paket usklajen, vsi smo morali nekje popustiti in jutri bomo prav gotovo dali jasno sporočilo, da imamo močno pogajalsko stališče in da bomo s tem lahko izboljšali tudi stališče sveta. Eh, komisiji pa naj povem, da smo dejansko eh, že sprejeli 90 odstotkov sveta Eh, stališča sveta, s tem, da nismo uložili posebnih eh, amadmajev, vendar pa smo se osredotočili na stvari, ki so za nas pomembne in namenjene sredstev je ena od takih zadev. Eh, vendar v tem kontekstu se vendarle moramo še dogovoriti o nekem kompromisu. Vsi pa smo pripravljeni pogajati se vendar o kompromisu. In obi strani eh, se morata nekako postaviti drugače. Ne moremo se enostavno samo strinjati s tem, kar pravi svet. Upam, da je to sporočilo sedaj jasno in naj še nekaj povem o dejanskih učinkih na terenu. Ljudje skrbi konkurenčnost in podobno. Razumem njihova stališča, ampak istočasno pa morajo razumeti, da eh, povečanje goriva dizel v zadnjih mesecih in verjetno še v prihodnje bo več vplivalo v stroškovnem smislu kot eh, manjš, manjše povečanje cestnin, ki bo sledilo tej direktivi. Tukaj bo šlo le za nek cent ali dva na kilometr. Če pa pogledate. Eh, rast eh, cen dizla, to pravzaprav sploh ni veliko. Potem pa obstaja tukaj še nekaj zelo pomembnega in sicer cena dizel goriva je za vse enaka. Ta direktiva pa vam omogoča tudi, da se izognete določenim stroškom. Če imate, na primer, novo komercialno vizilo, boste plačali manj, kot če imate starega. Eh, če se boste izogibali um, konicam, prometnim konicam, boste plačevali manj. Torej obstajajo razne um, možnosti in upam, da bomo jutri res glasovali o tem. Hvala lepa. Glasovanje smo predvideli za jutri do povdne in potem plena, na plenarnem zasedanju ne bi glasovali junija. Najlepše hvala. Naslednja točka dnevnega rema, program za podporo nadaljnemu oblikovanju celostne pomorske politike. Gospod eh, Kumucakos je poročevalec in dajem vam besedo. Izvolite. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Kot smo že rekli na začetku, No, počakal bom, da se zamenjajo kolegice in kolegi in da odidejo tisti, ki jih pravzaprav pomorska politika niti ne zanima preveč. Jan. Prosim, če odhajate hitro in potihem. Gospod Kumucakos, izvolite. Hvala lepa. Hvala. Gospod predsednik, ko ste povedali včeraj, bomo glasovali o prvi uredbi, ki se nanaša na financiranje eh, celovit, celostne pomorske politike v Evropi in eh, kot vemo, gre za osnutek uredbe, ki predvideva 50 milijonov evrov, kar pravzaprav predstavlja predvsej zmerno oziroma skromno vsoto ima pa močan političen eh, pomen za razvijanje te nove politike, ki smo jo vsi podprli. Zato je potrebno uspeti na začetku uvajanja te politike, kasneje pa bomo morali eh, tekom programiranja za obdobje leto 2013 do 2012, da eh, predvidimo nadaljne financiranje celostne pomorske politike po letu 2013. 240 predlogov sprememb je bilo predstavljenih. Eh, v okviru tega poročila, vlagali so jih kolegi iz odbora za, eh, za promet, ampak eh, poleg tega pa tudi za proračun, za okolje, za ribištvo in tako dalje. Vse to kaže na velik interes kolegov za to vprašanje. Tu gre zlasti za pet ciljev. Najprej eh, pridobiti splošni, eh, splošno podporo za to financiranje v znesku 50 milijonov evrov. Nadalje je potrebno jasno povedati, čemu je potrebno dodeliti ta sredstva v luči različnih ciljev te politike. Tretjič, želel bi upozoriti na ulogo parlamenta, ko gre za spremljanje in izvajanje tega programa. Četrti cilj. Tu sem želel, da bi Evropski parlament dobil eh, in bil sproti informiran o dobrem poteku programa komisije. Petič. Želel bi, da lahko parlament začne s pogajanji v dobrem kontekstu, v, ki eh, pravzaprav odraža pričakovanja in da je moč eh, ta, tem pričakovanjem zadostiti. To ne bo lahko, kaj ti zdi se, da se pojavljajo težave tako z vidika te vsote 50 milijonov evrov, kot tudi z vidika delegiranih aktov ki se jih tu predlaga. Skušal sem upoštevati čim več predlogov sprememb in prispevkov enih in drugih. In eh, sicer gre za začasen poskus kompromisne rešitve, vendar sem tu naletel na prepreko povezana je z naravo celostne pomorske politike. Gre za horizontalni model politike, ki eh, ne gre za to, da nadomesti obstojočo sektorsko politiko, temveč da koordinira te ukrepe in sicer tako, da bi te ukrepe iz naslova različnih politik lahko potem tudi pripeljali do koherentnih učinkov. In kolegi, ki so vlagali amandmaje v zvezi s povsem preciznimi, sektorskimi in eh, natančnimi vprašanji. Prepričan sem, da 14 predlogov kompromisne rešitve, ki sem jih izdvojil, upošteva glavnino predlogov sprememb, ki so jih predlagali kolegi. Upam, da bodo kolegi jutri dejansko lete tudi podprli. Zahvaljujem se poročevalcu za mnenje, pripravljalcu mnenja. Prav tako se zahvaljujem tudi eh, poročeva, eh, proti poročevalcem iz drugih skupin, ki so se pokazali zelo konstruktivni in so dobro sodelovali, pa tudi vsem drugim, ki so k temu prispevali ki so vodili intenzivn dialog, da bi prišli do skupnih točk, skupnega mnenja, pa zahvaljujem pa se tudi sekretarjatu komisije. Sedaj bi se povrnil na dve ali tri vprašanja, ki se nanašajo bolj na tehnično plat in sicer drugi kompromis. Tu boste videli, da gre pravzaprav za novi odstavek načela za izvajanje te politike je naziv tega. V tem novem odstavku smo skušali povzeti cilje, cilje niza amandmajev kolegov, ciljev, ki jih sicer ni bilo mogoče vključiti kam drugam v besedilo. Tu e, so, e, tu, je, tu so še štirje ustni eh, amanmaji, 117 naprimer. In v prvi verziji ni bilo govora o postopku, ki ga je potrebno upoštevati, vendar je, to, je bilo to potrebno uvesti, kajti to je dejansko cilj tega ustnega amandmaja. Potem 26 predlog spremembe komisije oziroma odbora regij. Pravi govornik. In sicer zato pravzaprav glavni namen tega predloga spremembe je, pravzaprav doseči večjo jasnost. Eh, potem pa uvodna izjava 8, to je tudi predmet enega predloga sprememba. Tu se eh, sklicujejo na, eh, na pomorsko pravo. Vendar je ta referenca, to referenco je možno najti že druge in pa amandma ena, ki izvira iz odbora za proračun. In tu pravzaprav reviewed je beseda v angleščini, vendar ta beseda ni ustrezna, se mi zdi, kaj ti eh, lahko eh, naprimer povzroči eh, nerazumevanje, lahko bi nekdo mislil, da gre za revideranje programa, ki eh, poteka, kar ni primer. To bi bilo vse, gospod predsednik, in še enkrat se zahvaljujem vsem tistim, ki so prispevali k temu delu. Hvala. Much, Mr... Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Sprva naj se zahvalim samemu poročevalcu, s katerim sem tesno sodeloval pri pripravi poročila v zadnjih tednih. Šlo je za kar zapleteno delo, kajti kar nekaj odborov je bilo treba vključiti. Torej, morali smo zelo dobro sintetizirati eh, zadeve in mislim, da smo se tukaj zelo strinjali. Kompromisni predlogi so po mojem mnenju popolnoma sprejemljivi, zaradi tega, ker eh, jih je pripravil poročevalec sam. Eh, naj samo povem, da ta uredba gre dlje kot samo od 50 tisoč, 50 eh, milijonov evrov v naslednjih dveh letih. Namreč gre za to, da ta eh, politika potrebuje kontinuiteto in podporo v tem Evropskem parlamentu in omenjamo določene zadeve med izvajanjem pro programa in na njegovem koncu. Eh, tako da lahko strukturno podpremo to politiko. To je temeljni element. In ker gre za uredbo, katere namen je predvsem eh, razdelitev sredstev, smo potem v drugem in tretjem členu želeli bolj jasno izraziti politično pripravljenost v parlamentu ali voljo parlamenta če uh, ne želimo uh, izvajati te uredbe, potem ne bomo uh, dosegli velikih ciljev, ampak dejansko za temi 50 milijoni lahko izvedemo tiste programe, ki že obstajajo. In kljub temu, je uredba sama po sebi pomembna, ker na ta način na nek, eh, nekako lahko um, posodobimo, posebej usmerimo obstoječo politiko. Zahvalil bi se kolegu Komucakisu za njegov ustni amadma. Um, 117 je zelo kompleksen amadma, ki pravzaprav vključuje ta. Uh, načela, o katerih sem govoril. Jutri bom, bomo, no, upam, eh, socialisti in demokrati podprli eh, te kompromisne eh, amadmaje, kot tudi druge amadmaje, kjer imamo drugačno stališče. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Komcakos, tudi sama bi se vam zahvalila za to, kajti opazili smo, se, opazili smo pri pogajanju, da je šlo za veliko soglasje, morda zato, ker je prejšnje poročilo, kjer sem tudi sodelovala, bil poročevalec, poročevalec v senci in smo nekako bili na isti valovni dolžini za svojo poslansko skupino, lahko povem, da se strinjamo z vsemi amandmaji in to je seveda dobra novica, tako da nimamo pred seboj nekega spornega poročila jutri, o katerem bomo glasovali. In pa še nekaj, gospod predsednik, prepodičana sem o tej celostni pomorski politiki, vendar zgleda, da to še ni bilo zapaženo mislim, da so cili gospoda Komunicakusa takšni, ki jih moramo podpreti, vendar nikjer še nisem slišala, da bi tih 50 milijonov bilo postavljenih pod vprašaj. In, eh, torej, ta, torej, vsekakor ta sredstva so nekaj, kar ni sporno in prav je, da bo parlament redno informiran, da imamo preko delegiranih aktov tudi možnost odločanja. Kar pa se tiče kompromisov, moram povedati, da so dobri pri posameznih eh, amantmajih je točno tako, kot je rekel gospod Komunicakos, nekatere amantmaji so uh, amandmaji, ki so že bili vključeni v prvotno poročilo o celostni pomorski politiki, kjer smo skušali doseči dodano evropsko vrednost, kjer lahko skupnostno politiko razvijamo še naprej in te 50 milijonov, čeprav jih ni, tega ni veliko, pa lahko eh, služijo temu, da bomo zgradili nove ladijske motorje in lahko tudi rešimo kakšne mejne spore v sredozemlju ali pa financiramo kakšno zaščito. Gre za to, da moramo podpreti eh, inovacije, izmenjavo podatkov in seveda večje sodelovanje. To je tisto, kar želimo podpreti in 50 milijonov bo hitro porabljeno uporabljenih, ko bomo to skušali doseči. Nasplošno se strinjamo s tem in jutri bomo seveda imeli lep, dober rezultat glasovanja. Za zelene, gospod Tele. Hvala, gospod predsednik v imenu zelenih. Eh, bi se najprej zahvalili poročevalcu, kaj ti gre za resnični konstruktivni pristop k pogajanjem, pa tudi na podlagi sugestij, ki so sedaj vključene v predloge sprememb. Tako da eh, tu je tudi večina kompromisnih predlogov, ki so sprejemljivi, čeprav se zdi, da so nekatera področja, ki verjetno ne bodo dobila soglasja. E, sicer pa e, nekaj upam in upam, da bo to sprejemljivo za odbor. Gre pravzaprav bolj za samo dikcijo, kot pa za same predstavljene informacije. Zato bi vložil tri ustne predloge sprememb k kompromisnim predlogom. Resnično gre za jezik besedila. Zlasti Eh, v delu, ki govori o growth, o rasti. To ne pomeni večje učinkovitosti, večje uspešnosti, pomeni samo več. Menim pa, da bi morali spodbujati trdoživost, ustrajnost, zato da bi ta sektor prometa postal učinkovitejši. Eh, zato, eh, da ne bi govorili samo o uspešnosti, to je manjši predlog spremembe k kompromisu A in nadomestili economic growth z frazo economic resilience v angleščini. Drugič, drugi predlog, pravzaprav v istem smislu, in sicer tu je spet govora o spodbujanju pobud za rast spodbujanje pobud za odpornost, bi lahko rekli, e, kaj ti, kot vemo, obstaja e, finančna kriza na pomorskem e, področju in če bomo imeli trdnejši pristop, potem bomo prav gotovo dosegli tudi boljši položaj. In pa še kompromis L, tu bomo predlagali, da v okviru trajnostnega gospodarskega razvoja, Eh, spet uporabimo besedico resilience, trajnostna eh, gospodarska. Um, these... eh, trdnost in tako da mislim, da mm, glede tega eh, se res zauzemamo za te predloge in zelo bi bil hvaležen, če bi mi nekdo lahko pojasnil, eh, Eh, natančno, kaj pomeni pravzaprav Blue Sustainable Economic Growth. Eh, kaj ti moram reči, da sem eh, pogledal vse posod, vključno z Googlom, pa nisem našel definicije o tem. In pa uh, skratka, duden, gospodarska rast po dudnu to so tista področja, glede katerih eh, še nismo dosegli eh, soglasja s poročilom, kar zadeva naprimer uvajanje posebne trgovinske scheme ali pa posebnih, posebnih ukrepov za soočanje z izpusti eh, CO2 -ja ali pa spet eh, izvedbenimi eh, ukrepi, ki se nanašajo na tovorne vladje ali pa kako ravnati z, v primeru onesnaženja iz teh dejavnosti. Gre za za situacijo, ki se razvija in upamo, da bo moč, moč vključiti eh, te elemente v bodoče. In eh, tu eh, se govori o programu financiranja 50 milijonov evrov. Moramo seveda biti realistični. Hkrati pa smo tudi odgovorni za to, da prispevamo k strateškim ciljem eh, tudi za vidika emisij CO2 ali pa okoljske zaščite. Tudi sam poročevalec se je skliceval na priložnost, ki ga nudi to besedilo za politično usmerjenost oziroma politi političen eh, cilj v okviru tega besedila. Hvala lepa. Hvala lepa. In eh, zelo do, veliko časa boste potrebovali za prebiranje najrazličnejših poročil, da se boste sesna, seznanili eh, z vsem, kar je tu zaželjeno. Eh, in eh, zlasti na plenarnih zasedanjih, ki je za to najboljši primer. Hvala lepa. Gospod Van Dalen, zahvaljujem se poročevalcu, ki je prišel do in oblikoval določeno, določene predloge sprememb sicer pa je tako, kot da bi želeli okrasiti božično drevo za nekaterimi elementi, ki eh, nimajo nič opraviti samo temo. Gre za porazdelitev eh, teh 50 milijonov evrov za ta program. Imamo božično drevo, ki sega v nebo, eh, vendar pa nima nobene prave podlage. Seveda se strinjam s poročevalcem, mogoče ne podpiramo vsega v naši skupini, kar pomeni, da se bodo nekateri vzdržali, vendar pa želimo, da se program sprejme in da začne veljati. Zahvaljujem se poročevalcu za ustni predlog sprememb 112. Gre za nas za, za občutljivo temo in uh, zlasti, ker uh, je tu vprašanje dodatnih sredstev za evropske agencije in zadevni amandma podpiramo. Želeli bi si namreč, da ostanejo te agencije izven tega, eh, tega financiranja, ker imajo lastne vere financiranja mogoče bomo, verjetno bo nekaj vzdržanih glasov z naše strani, vendar drugače podpiramo. Ja, dank. V imenu Goje. Ja, Hvala lepa. Gospa Vils govori. Situacija v evropskih vodah je vedno slabša. Vse. Uh, je ogroženo podnebje, ribiški stalež in tako dalje, potem moramo poskrbeti za pomorski prostor in truditi se moramo tudi za zaščito podnebja in stanje morja je treba eh, ohraniti in ohraniti moramo naše vire za prehrano in ljudem zagotoviti vir prihodka. Želela bi, da bi se Evropska unija še ukvarjala z integrirano pomorsko politiko, da bi ščitila ta pomorski prostor, da bi razvijala ekolo, trajnostni ekološki vidik. Ni pa sprejemljivo, da bi tretje države z integrirano eh, pomorsko politiko. Um, da bi jih zanemarili. Člen 14 bi tukaj omenila. Torej, pomorska politika je vseobsegajoča, manjkajo pa ustrezni ukrepi. In takšni ukrepi, ki se tiče ribištva, so potrebni, kar se tiče spremljanja in tudi izboljšanja staležev in da bi nezakonito lov tudi uh, preganjali. Takšen program pa bo omogočen samo, če bomo ščitili eh, morski, pomorski prostor. Moj predhodnik od zelenih je že govoril o njihovi platformi, gre za različne nevarnosti, eh, torej razli, izliva nafte, naprimer v Mehiškem zalivu in tako dalje. Seveda pa je pri vrtinah v morju to vedno večje tveganje in zaradi tega je treba dejavnosti na tem področju eh, biti zelo nadzorovane in sicer z vidika skupnega ekološkega o, pristopa. Potem gre še za varnostne standarde, proti nesrečam ali v primeru nesreč, ampak tudi delovni pogoji igrajo tu pomembno vlogo, kar se tiče varnosti. S tem bi se zaščitili pred prevelikimi nesrečami. In ustrezne predloge sprememb sem uložila 39, 82 in 65. Po mojem mnenju je možno, da bi morja zaščitili za bodoče generacije, vendar moramo izpolniti določene pogoje, da ne zanemarimo eh, rib, ne smemo pa tudi ribičev pozabiti, kajti v nekaj letih ne bomo potem na sprotnem primeru imeli ne enega, ne drugega. Preveriti moramo, kako se bomo lahko priključili kompromisnim predlogom sprememb. Hvala, gospod Groš. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvalil bi se poročevalcu. Torej, spomnimo se, da smo želeli biti vodilni odbor pri tem poročilu in po težkem postopku moram povedati, da je prišlo do odličnega sodelovanja ne samo med poslanskimi skupinami, ampak tudi med odbori in rezultat, ta kompromis je zgled tudi za druga poročila. 400 eh, predlogov sprememb je bilo in moram reči, da je gospodu Komucakosu uspelo, da je bil uspešen in dejansko smo mnenja, da je potrebna takšna celostna pomorska politika, da se soočimo z možnimi eh, katastrofami, da spada zlasti tudi v to v naš odbor za promet. In čisto jasno nam je, da sredstva, ki so predvidena, ne morajo biti vprašaj in zelo pomembno je, da so ta sredstva tukaj in ne gre samo za to, da bi imeli neko zdravilo za vse pomorske regije, gre za to, da bi tudi specifične vedike različnih regij spoštovali in čisto dobro si predstavljam, da je treba določene stvari za določeno regijo, kot naprimer sredozemlje, eh, nekaj storiti in da so nekateri eh, kolegi za to, vendar mi moramo delovati za to, da bomo pomagali vsem področjem in zato tudi nismo podprli tistega predloga spremembe. In pa dejstvo, da je voda modra, je v redu, če pa je zelena, pa to ne predstavlja najboljšega zdravja, ampak mogoče bi s tem lahko vas napoti v pravo smer, da najdete pravi odgovor na vaše vprašanje. Torej, kolego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 Gre za to, da skušamo zagotoviti teh 50 milijonov, kar pa je malo za tako ambiciozen program politike, ki naj zajema niz področji. Na vsak način pa je to za nas način, da lahko izdvojimo še več verov financiranja za to politiko. Večina kompromisnih predlogov je predlogov, ki se nanašajo na eh, priobalna področja, na obale in eh, na eni strani bi to omogočilo izvajanje Lizbonske pogodbe, na drugi strani pa tudi zagotoviti dobrobit oziroma eh, dober razvoj teh regij. V okviru te politike pri izvajanju sektorskih politik, pogosto so te politike tudi nasprotujoče si. Tu je predlog pre, eh, spremembe, ki se nanaša na, eh, trgo, na eh, trgovino, na trgovinsko floto. Tu gre za predlog spremembe, ki ne sodi v ta krok oziroma v ta kontekst. Eh, kajti mednarodna pomorska organizacija preučuje način, kako zmanjšati izpuste iz teh trgovskih ladij. Dejstvo pa je, da pomorska politika ne more biti sredstvo, ki nam omogoči, lahko omogoči, da razvijemo tako politiko, ki je predvideva to vrstni predlog spremembe. Gospa Forster. Um, Najlepša hvala, predsednik, ki tudi poročevalec. Zadeva zelo kompleksna, težko je bilo zbrati vse te stvari. In pa še beseda o jeziku kot eh, torej, govornica angliščine, govork angliščine. Eh, moram povedati, da včasih ne razumem točno vse te angliščine, kaj vse tukaj spravijo skupaj. Vendar poročevalec je zelo se trudil, da bi spravil nekaj skupaj. Vendar kolegi pravijo, samo 50 milijonov imamo. 50 milijonov evrov je 50 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja in ko, se tem, ko smo se pogovarjali o tem zadnjič, predsednik, sem prosila komisijo naj povedo malo podrobneje, kako se bo porabilo teh 50 milijonov evrov in nekateri od nas nismo verjeli, da je to nek nov denar, da je to nekaj, kar gre z tekočega proračuna in da države članice nimajo kaj dosti denarja. Mislim, da bo potrebujemo odgovore, to je nov program in želimo vedeti, kako se bo teh 50 milijonov porebilo. Zato bi rada slišala, kaj predlaga komisija in tudi točno odkot prihajajo ta sredstva in tudi odbor za ribištvo bi rad to vedel. In potem uporaba integrate, besedice integrate je beseda, ki nas včasih, včasih zavede. Ne? Torej gre za Irsko, ki tukaj eh, razmišlja o tem, da se da določene stvari združiti, ampak eh, torej celovit integriran je mišljeno tukaj tretje države, kako so ti vključene? Pomorska politika ni samo stvar EU ali pa posamezne države z obalo in zato moramo biti zelo pozorni, da ne bomo tukaj posegali ali v različne mednarodne pogodbe. In pa še nekaj manjših stvari, gospod predsednik, za mojo delegacijo bi povedala, ne podpiramo besede, uh, maritime special planning in cross border. Mislim, da to ni prava pot naprej, kajti smo zagovorniki subsidijarnosti, načela subsidijarnosti in se ne želimo od tega odmakniti. Morda druge države članice tu imajo drugačno mnenje, v redu, ampak to je za nas pomembno. In še nekaj, kar je bilo rečeno, smo za sodelovanje in sicer sodelovanje na področju okolja in za prakse, zlasti tam, kjer gre za onesnaženje, za prevelik prekoračen ribolov in za obale, kjer vidimo, kako nekateri uporabljajo morje kot uh, mesto za odpadke. In države članice bi morale prevzeti svojo odgovornost in to na nacionalni ravni ali lokalni ravni na tem področju. V celoti mislim, da je veliko pozitivnih vsebin v tem poročilu in je dobro, da. In gremo s tem poročilom naprej, vendar želela bi imeti odgovore od strani komisije glede porabe tega denarja. Ne smemo pa izgubiti izpred oči dejstva, da gre za subsidijarnost in da moramo zagotoviti, da ostanemo konstruktivni, da zadeva ostane transparentna. In še enkrat najlepša hvala poročevalcu. Kramer. Gospod Kramer. Še enkrat sem se javil, ker eh, smo ravno kar slišali, kako je s 50 milijoni, da je to denar davkoplačevalcu. Seveda, vendar 50 milijonov za boljšo infrastrukturo, za okolju prijazno plat uh, eh, eh, pomorskega prometa je še manj, kot pa kakor uh, rašidi pinac. Ja, pa... Zračni promet, kjer je emisija tri ali štirikrat bolj nevarna, ker je v stratosferi, ne plačujejo toliko davkov in davkoplačevalski denar je vsako leto 30 milijard evrov. 30 milijard evrov, ki jih sprejemajo kot samoumevno zadevo, ki jo, ko pa gre za 50 milijonov, da bi situacijo na morju izboljšali z ekološkega vidika, pa je ubogi davkoplačevalski denar. To je še manj kot drubiš in če pomislimo, potem lahko naredimo konec. Vendar potem moramo tudi 30 milijard davkoplačevalskega evropskega denarja črtati, ki gre za. Uh, e. Zdaj pa za komisijo, gospa Venim. Se upravičujem. Gospa Majsner, ste želeli nekaj povedati? Skušala bom razložiti svojemu kolegu, kaj pomeni stabilna ekonomska rast. To ni tako težko. Če zemlja se stoji 30 odstotkov iz eh, kopnega in 70 odstotkov iz, vojne, iz vode, vemo, koliko napak smo že naredili. In pri nadaljem razvoju morja, ki je ogromno področje, ne želimo ponavljati istih napak. In na modrem področju, torej eh, na morju, obstaja ogromen eh, potencial rasti in to bi želeli razviti in to je zdaj tista celostna, celovita pomorska politika, ni pa še seveda razloženo v, na Google, kar se tiče stabilne ekonomske rasti. Najlepša hvala. Zdaj pa, gospa, zdaj pa komisija in gospa Benin. Um, hvala lepa. Naj vas spomnim, zakaj je komisija ta osnutek uredbe predlagala. S tem smo začeli ob vaši podpori eh, s pilotnimi projekti pred tremi leti in potrebovali smo ustrezna sredstva, da bodo ti pilotni projekti v sedanji finančni perspektivi ustrezno eh, izpolnjeni zakaj to gre, da dobili ste letno poročilo o izvajanju teh dejavnosti oziroma ukrepov in zadnje poročilo je bilo maja 2010 in naslednjega maja boste dobili naslednje poročilo. Večinoma gre za tri ukrepe, ki se usredotočajo na zadeve, ki prispevajo k rasti v različnih sektorjih. Govorimo o prostorskem načrtovanju pomorskega prostora, potem upoštevamo tudi različne interese in to je seveda subsidijarnost, ki je tu zelo pomembna. Skušamo pomagati pri načrtovanju in sicer na osnovi skupnega pristopa. Potem gre za pomorsko znanje. Želimo to povečati in omogočiti to znanje vsem, zato da bo lahko inovacija eh, se razvijala pri seveda izkoriščanju naravnih virov. Kar pa se tiče pomorskega nadzora, pa moramo zagotoviti, da bodo obstoječi sistemi povezani, tako da lahko z njimi dosežemo več in to z manj sredstev. Pomorska politika pomeni povezovati različne sektorske politike. Zato pozdravljamo vaše predloge sprememb in zlasti delo, ki ga je upravil poročevalec zato da se izognemo dvojnemu financiranju in da eh, dosežemo komplementarnost pri ukrepih, kajti nekatere ukrepe financirajo sektorske politike. Mi želimo zagotoviti, da bodo identificirane sinergije in da ugotovimo, kaj že obstaja. V tem smislu smo zelo zadržani, kar se tiče. Uh, povečevanja ali pomnoževanja novih ukrepov ne želimo nadomeščati, nadomestiti sektorskih politik, ampak želimo delovati na bolj koherenten način. Samo tri leta imamo pred seboj in samo 50 milijonov, vkolikor dobimo to potrjeno se strani sveta in parlamenta. Kot prvo je naš cilj, da bi nadaljevali z ukrepi, da vam poročamo to. To vam zagotavljamo, da boste dobili poročilo, v katerem boste tudi videli, kako je za temi ukrepi, ki so našteti kot eh, financirani, da bo to doseženo skozi delo, ki ga opravljamo preko kolegija in različnim delovnim skupinami. You, Gospod Komucakos, želite kaj dodati? Um, Čisto na kratko naj ponovim, kako jaz razumem te zadeve. Ne gre za spreminjanje politike ali eh, spreminjanje, ampak gre za gradnjo mostov, ustvarjanje sinergij pri že obstoječih politikah. Zato se ne. Nekako strinjam z ostalimi amandmaji, ki jih je predstavil gospod Taylor in zeleni. To je pač stališče tukaj. In kar se tiče uvedbe besedice resilience na mesto growth, torej to doživosti na mesto rasti, pa težko razumem, kaj ta beseda resilience pomeni. Torej resilience, odpornost, ustrajnost in tako dalje. Pogledal sem si v slovar in kaj piše. To je sposobnost, da se hitro opomorete. To je lastnost materijala, da ponovno prevzame svojo osnovno eh, obliko, potem, ko je stisnen, eh, opognen in tako dalje. Torej, zdaj eh, pa pač prosim gospoda Taylorja, da ne bo tudi on fleksibilen in naj glasuje za rast na mesto odpornosti, torej growth na mesto resilience. In pa še odgovor gospe Forster glede žar žargona, ki se tukaj uporablja. Uh, pač takšne angliščine, kot je, to je težko obvladati. Imamo pač, želimo doseči rezultat, ki ga bo sprejela večina kolegov in razprava o besedici integrated, celovit, celosten. Bojim se, da je to malo teološka razprava. Kajti, če bi sprejeli amandma o integrated ali celosten. Potem bi moral spremeniti sam naslov te politike in zato je bilo to težko in to je bila težava, ki je nisem uspel premagati. Sploh pa se zahvaljujem za vaše pripombe in za vašo podporo. Kako je zdaj z uh, tisto besedico uh, uh, resilience? Dobro, hvala lepa. Hvala lepa za to razlago, vendar moram povedati, da je razlika med besedico rast in pa trživost oziroma, da si človek opomore. Pozabil pa sem prej nekaj povedati in to je v duhu sodelovanja, bi želeli potrditi, da umikamo amandmaja 68 in 76. In če bi morda pokazali malo. Eh, fleksibilnosti tudi jutri pri glasovanju bomo zelo veseli. Ja, glasovali bomo jutri in na plenarnem zasedanju pa junija. Ja, to se pa zgodi, če želite vse prebrati in celo razumeti, kar ste prebrali. Dobro. Sedaj pa naslednja točka dnevnega reda, turizem v Evropi. Gospod eh, Fidanco, beseda je vaša. Hvala, gospod eh, predsednik. Naj se na začetku zahvalim kolegicam in kolegam za vse vložene predloge sprememb. 262 eh, jih je, vendar pa jih je. Eh, večina dejansko popolnoma v skladu z samim eh, poročilom in ga v bistvu samo dopolnjujejo in obogatijo. Naj eh, z, zahvalim z poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje in tudi z, ne le pri pripravi poročila, ampak tudi redakciji amandmajev. Uh, skupaj smo bolje analizirali besedilo. Uvodoma naj omenim nekaj načelnega. Pri izmenjavi mnen v zadnjih tednih so mnoge kolegice in kolegi izpostavili zaskrbljenost glede spoštovanja subsidi načela subsidijarnosti. Eh, če nekoliko bolj natančno preberemo besedilo in tudi predlagane amadmaje, lahko rečemo, da je ta, eh, to poročilo eh, popolnoma v smislu 125, 195. člena pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jasno pove, eh, kakšne so pristojnosti Evropske unije pri razvoju nove politike za turizem. Tukaj se v celoti spoštuje načelo subsidiarnosti. Seveda se eh, ne bom spuščal v vseh 262 amadmajev posamično, ampak jih bom nekako razdelil po skupinah. So tisti, ki eh, nekako razlagajo vsebino posameznih odstavkov in dodajajo nove elemente. Velika večina teh amadmajev je zelo eh, pozitivnih in jih eh, sprejemam ali v obliki, ki od so jih predlagali sami vlagatelji ali pa v kompromisni obliki, ki manj ali več združujejo več istotnih isto vrstnih predlogov sprememb na isto temo. E, še posebej, e, ko gre za, naprimer, dostop za e, ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, to je še posebej občutljivo, ali pa strategija 2020 in tudi tema, kako izvesti in postaviti posebne roke uh, za, v strategiji za turizem, ki jo komisija počasi začenja izvajati. Vsi eh, želimo, da se izvede kar veliko dejavnosti v tem okviru in zaradi tega potrebujemo ustrezno časovnico, da bo to sploh mogoče v zvezi s to strategijo. Potem obstaja še kar nekaj dodatnih predlogov sprememb, ki pa se dotikajo nekaterih konceptov, ki so že eh, predstavljeni v drugih delih poročila in sedaj bom v naslednjih tednih stopil v stik z tistimi, ki so predlagali take amandmaje, tako da bi lahko dosegli nek eh, kompromis in da bi skupaj našli neke možne boljše formulacije ali pa eventualno umaknili obstoječe predloge sprememb. Tako kot kolegica Fosterjeva Eh, sem tudi v svojem besedilu zasledil nekaj težav v prevajanju v angleščino. Eh, verjamem, da bomo to za sekretarijatom in našimi eh, strokovnimi službami uspeli premostiti in ugotovili bomo, ali se lahko določeni um, ehm, nabačni prevodi pravzaprav razlog za ulaganje določenih predlogov sprememb. Še posebej bi rad izpostavil in vas opozoril na možne kompromise glede določenih tem, ki so bile bolj um, predmet eh, razprave. Predvsem, recimo, vprašanje turističnih vizumov. Vsi vemo, da obstajajo tukaj birokratske ovire pri izdajanju takih vizumov z posebnim povdarkom eh, drž za države, eh, ki se gospodarsko razvijajo. Seveda, V poročilu je to zapisano in tudi amadmaji omenjajo bolj natančne eh, opredelitve eh, reševanja te problematike in upam, da bomo eh, na koncu prišli do skupne rešitve. Potem v istem smislu glede uh, vprašanje izrabe nekaterih velikih eh, mednarodnih dogodkov, uh, ki naj bi uh, naredile iz Evropo. Uh, nek enot, neko enotno destinacijo. Eh, tukaj tudi bomo poskušali najti kompromisno besedilo. Kar se pa tiče 16. odstavka, tukaj bi vas posebej posoril na pomembno naslednje vprašanje. Vsem je jasno, da se moramo eh, izogibati preveč eh, prevelikemu pre številu znakov, znakov kakovosti in trajnosti. Eh, To je osnovno načelo v uh, politiki, evropski politiki za turizem. Uh, naj se spomnimo pri tem uh, sporočila komisije in izvedbenega načrta, ki predvideva uh, znak uh, skupnosti za okolje uh, in trajnost. Tukaj sem poskušal to vse skupaj. Um, sintetizirati in eh, upošteva vsem, da trajnostnost mora postati ena od meril za kakovost, zato da ne bi se kar naprej množili razni znaki in bi eh, na koncu zavladala popolna zmeda v tem sektorju. Seveda sem odprt eh, za vse argumente in drugačne formulacije. In mislim, da se tukaj vsi strinjamo, da se res moramo izogniti prevelikemu razširanju raznih znakov in označb, ki niso ravno razumljive. Moramo najti neko tehnično rešitev, ki jo bomo predlagali komisiji. Glede 18. odstavka naj se eh, zahvalim za. Eh, amadma Simpsona gospo, tis, 111 eh, gre za hotele. Predsednik Simpson je hotel v bistvu obogatiti o prvotno besedstvo. Še posebej pa se zahvaljujem kolegom, ki so želeli prispevati pri temi eh, odnos med prometom in turizmom. Tukaj sem sam že izpostavil, da bi ta vidik želel dodatno razviti, ampak ni bilo dovolj prostora in veliko prispevkov, ki, je, ki so bili pripravljeni v tem smislu, gre v pravo smer. In naj omenim še posebej povezavo z eh, manj razvitimi področji v smislu prometa, to gre vse skupaj prav gotovo v pravo smer in to bom prav gotovo sprejel. Potem pa še nekaj za današnjo razpravo je vprašanje socialno trajnostnega um, turizma, kalipso in tako dalje. Um, dejansko ste mnogi uh, rekli, da ste pripravljeni podpreti um, nekaj, kar je že zaživelo v prvih uh, letih delovanja in uh, rekli ste, da to vrstne izkušnje je treba razširiti tudi v tretje države, ne samo v 27 članic Evropske unije. Pri tem pa bi sam bil bolj previden. Namreč 2011 eh, imamo uh, le milijon in pol v proračunu komisije za kalipso, ki se izteče letos 2011 in večina teh sredstev je dejansko namenjenih uh, za ugotavljanje tistih inštrumentov, s katerimi bi lahko izkušnje iz kalipsa nadaljevali eh, in kjer bi se določili stroški. Pri proračunskih omejitvah in glede na to, da nam še ni jasno, kako bomo to dejavnost oziroma ta akcijski načrt razvili, je nekoliko eh, tvegano eh, in prehitro, da vključimo tretje države. In potem še nekaj predno zaključim. Eh, glede znaka Evrope. Tukaj mislim, da ne smemo iz biti preveč nerazumljivi. Ta označba komisije ne bo namenjena posameznim eh, destinacijam, ampak eh, bo namenjena vsem evropskim destinacijam eh, v celoti, še zlasti eh, v odnosu do tretjih držav in držav v razvoju. Eh, tukaj ne želimo izpostavljati eh, posamezne destinacije v Evropi na račun drugih, ampak eh, promovirati celotno vse destinacije v Evropi. In še nekaj bi dal tukaj na razpravo. In sicer št, kar nekaj eh, amadmajev bilo uloženih na temo pravic turistov. Mislim, da Eh, tuk, se tukaj zahtevajo posebne uredbe, posebni predpisi za zaščito turistov. Tudi tukaj bi bil sam zelo previden. Eh, seveda v tem eh, odboru smo razpravljali o tem, da je treba čimprej postaviti nek zakonski okvir, ki bi urejal pravice potnikov ne glede na način prevoza. Uh, in eh, to naj bi se povezalo v, z direktivo uh, all inclusive, eh, vse uči, vključujočih potovanj. Um, To, ne, to direktivo naj bi revidirali v naslednjih nekaj mesecih in, tam, in če bi sedaj uh, govorili o posebnih pravilih za um, turiste, eh, bo to težko povezati glede na različne načine in različne možnosti poslovanja. Ampak zelo rad bi slišal, kaj si vi o tem odboru mislite. Najlepše hvala, gospod Fidanca, gospod eh, Danelis. Štejem ja, osem govornikov se je prijavilo k besedi, torej bodite čim krajši hvaležen vam bom. Gospod Danili. Ime bodi si domo zjeti v Sanrifo. Lepše hvala, čisto, čisto kratek bom. Gospod Fidanca je pravzaprav omenil vse teme, eh, ki jih obravnava samo poročilo. Zahvaljujem se mu za pripravljeno besedilo, za njegovo kakovost in tudi za odlično sodelovanje v celotnem postopku priprave poročila. E, tudi e, kolegom iz e, Aldeja in poroče, drugim poročevalcem v Senci se še posebej zahvaljujem in zaradi tega smo bili tudi pri pra, pri, sposobni uložiti skupaj določene predloge sprememb. Besedilo je odlično, vseobsegajoče in velika večina predlogov sprememb dejansko samo izboljšuje in dopolnjuje besedilo, ne da bi ga kakorkoli um, slabšalo. In večina teh naših skupnih amadmajev se nanaša na to potrebo, da bi z finančnimi inštrumenti podprli uh, akcije za turizem, še zlasti v naslednjem obdobju finančne perspektive. Obl nastajajo nove oblike turizma in zaradi tega je treba eh, okolje, eh, ustvariti bolj prijazno okolje tem novim eh, podjetjem in načinom na, v turističnem sektorju. In kot je rekel kolega Fidanca pred mano, moramo uh, poenostaviti način izdajanja turističnih vizumov. Razen tega od komisije eh, zahtevamo tudi, da opredeli eh, jasno časovnico eh, da bi izvedli teh eh, pomembnih 21 eh, dejavnosti za turizem. Eh, seveda se na to nanašajo tudi posamezni predlogi sprememb. Naj pa pri tem še posebej povdarim, da, vse, da so vse politične skupine uložile zelo zanimive predloge sprememb. Grazie, presidente. Hvala, gospod eh, Simpson, to je gospod eh, Iguaz. Eh, naj sprva čestitam poročevalcu Karlu Fidanci za njegovo kompetentnost in eh, dobro predstavitev poročila, pa tudi sodelovanje v prvi fazi. Eh, vidim, da se ni ustrašil velikega števila amadmajev, ki samo predstavljajo pozornost, ki namenjamo tej vsebini in um, pomenu izvajanja prvič Lizbonske pogodbe v tem primeru. Naj uh, tukaj še poudarim, uh, tako kot je to naredil kolega Spiros Danelis, ki se mu tudi zahvaljujem, eh, veliko stopnjo usklajenosti med poročevalci v senci, ta pa izhaja iz prepričanja, da prihodnost Evropske unije bo eh, vedno bolj odvisna od eh, razvoja gospodarstva in uh, uloge, ki bo jo v tem odigral turizem. Uh, Torej, če, bi, če bomo šli po tej poti, bomo v evropski socialni in gospodarski sistem eh, nekako spet uvedli neko usmeritev, ki smo jo zaradi eh, razvoja drugih celin tudi deloma pozabili tukaj ne govorimo o turizmu le v tem trenutku, ampak tudi v prihodnosti in tudi v drugih um, obdobjih in tudi v času naslednjih parlamentov, naslednjih sklicev. Vendar iz poročila in amadmajev se uh, že kažejo pravi obrisi. Strategija je taka, da jo lahko dolgoročno lahko prevzamejo vse evropske inštitucije. V prvi vrsti pa naj izpostavim oziroma ugotovim, da glede na originalno besedilo obstajajo neke izboljšave, kot naprimer omemba dejstva, da je turizem nekaj, kar je treba opredeliti kot sistem, kot nek skupen mehanizem, eh, ki poganja druge tradicionalne sektorje. In mislim, da to mora biti eh, bistvo tega besedila, se pravi novi novi zagon za tradicionalne sektorje zahvaljujoč turizmu. Čisto na hitro. Pozitivno se mi zdi, da komisija namerava do leta 2012 pripraviti celovito strategijo za turizem. Pred kratkim smo govorili o celoviti strategiji za pomorstvo. Potem potrebujemo izreden načrt eh, za eh, premoščanje eh, sezonskosti, ki velja za mnoga evropska območja in naj zaključim še nekaj izredno pomembnega in sicer vključevanje politik, ki omogočajo uh, povezovanje turizmov, eh, območji, kjer imajo več turizma in tistim, ki imajo manj turizma, tiste, ki so bogatejše zaradi turizma in tiste, ki so revnejše. Tukaj se bom pa. Uh, ustavil in z zanimanjem eh, prisluhnil vaši razpravi v imenu eh, zelenih, gospa Grepol. Mm, eh, Hvala, gospod predsednik. Mislim, da velika večina predlogov sprememb, k poročilu gospoda Fedance jasno kaže, da je turizem izredno zanimiva in pomembna panoga za Evropsko unijo. Mislim, da se soočamo z pomembnim izzivom. Na osnovi teh predlogov moramo pripraviti konsistentno poročilo, moramo eh, nastaviti eh, podati eh, prednostne naloge za dejavnosti Evrope na področju turizma, kot je jasno napisano v 195. členu o delovanju Evropske unije. V imenu skupine zelenih eh, lahko rečem, da smo popolnoma pripravljeni sodelovati na kompromisih z samim poročevalcem. In kot je že sam rekel, je tudi on pripravljen pogovarjati se z nami o tem. Eh, če bom čisto kratka, se bom osredotočila na tisto, kar se za nas bistvenega v tem poročilu in eh, ki smo eh, jih našli tudi v mnogih predlogih sprememb iz drugih skupin. Sprva kakovost in trajnost. Pred nekaj tedni v tem parlamentu sem organizirala seminar o turizmu. Um, in to z flamskega vidika sem eh, želela predstaviti dobre prakse iz Flandrije. Iz uh, eh, prezentacije je bilo povsem jasno, da je celovitost bistvena za kakovost in trajnost v turizmu. Na tako pridemo do situacije, kjer vsi zmagajo. Win-win. Uh, in Seveda, uh, slišala sem tudi predstavitve iz drugih držav članic, eh, še zlasti glede eh, sodelovanja ali vključenosti pri zagotavljanju kakovosti in trajnosti. To je gotovo osnovni temelj za bodočnost evropske politike, ki prinaša dodano vrednost. Moramo imeti ta kakovosten pristop, pristop za kakovost. Naj še iz posebej vzpostavim 157 in 135 in druge amadmaje glede trajnosti, ki sem jih uložila sama. Eh, na to se je treba osredotočiti in tudi eh, poskrbeti za boljšo koordiniranost med posameznimi generalnimi direktorati komisije. 195 člen PU je izredno jasen. In eh, kot tretje, ravno tako se mi zdi pomembno in gospod Fidanca to tudi samo menja, da eh, imamo konstruktivne rešitve pri označevanju oziroma znakih ali oznakah. Iz veliko predlogov sprememb je jasno, da moramo biti tukaj realistični. Eh, Eh, ne na zadnje, v zadnji razpravi eh, smo eh, govorili o listini, o pravicah in obveznostih turistov ali dožnostih turistov. Eh, komisar je tudi omenil in mislim, da je v tem govora tudi v 75. amadmaju. Pravice turistov in potnikov so omenjene v mnogih predlogih sprememb in upam, da bomo to konstruktivno obravnavali. Hvala lepa, gospa Foster. Yeah, thank you, chairman, thank you to... Hvala, gospod eh, predsednik, hvala poročevalcu, Očitno imamo zelo veliko amadmajev. Kot je bilo že zadnjič rečeno, pri izmenjavi mnen smo se poskušali pri tem poročilu osredotočiti na uh, bistvene, uh, bistvena področja. Očitno nam zmanjkuje časa in zato bom izpostavila le nekaj točk. Vsi se zavedamo, kako pomembna je turistična industrija skoraj v vseh državah članicah in to je zelo kompleksno področje, ker vključuje eh, različne elemente potovanja, hotele in tako naprej. Zelo previdni moramo biti za to, kako bomo uh, pripravljali to, če je to del procesa v Evropskem parlamentu. Naprimer, v Združenem eh, kraljestvu imamo vse to razdeljeno med Škotsko, um, Irsko, Severno Irsko in Walesom. Uh, dejansko uh, se, um, so sedaj uh, ljudje priča. Um, Evropske unije, ki začenja urejati to na mikroravni. Tega se moramo stalno zavedati. V principu pozdravljamo samo poročilo, načela, na katerih temelji in mnogi amadmaji prinašajo dodatno vrednost. Vendar v nekaterih amadmaji eh, se izpostavlja ta želja uh, reklamiranja rasne države, pridite k nam. Ampak dobro, to se vedno zgodi, to je neizogibno. Kar se mi zdi ravno tako pomembno, imamo tukaj mala in srednja podjetja, ki imajo, teh je ogromno v turistični industriji in že sedaj se čutijo um, preveč. Um, regulirana. Eh, ravno njih eh, moramo spodbuditi, ker so glavni del motorja, ki poganja naše gospodarstvo. Komisija se v akcijskem načrtu mora osredotočiti ravno na eh, zmanjševanje bremen za inovacije in dobro bi bilo, če bi komisija pripravila točno časovnico. Imamo ta uh, splošni načrt o 21 eh, dejavnostih, ampak potrebujemo več eh, konkretnih eh, indikatorjev od komisije, v katero smer naj bi šli. Kar se tiče oznak in znakov, moramo biti previdni. Posebni uh, po procesi označevanja posta, obstajajo po posameznih državah članica. Mogoče bi bilo dobro, da imamo kaj takega tudi na evropski ravni, vendar moramo biti zelo previdni, kako bomo to eh, izpeljali, tako da ne bomo imeli na koncu preveč oznak in zn, označb, eh, ki bi le dodatno zmedli potrošnika. In Tretje, kot zelo pomembno, ko govorimo o izobraževanju, usposabljanju in pripravništvu, potrebujemo mednarodno primerljive kvalifikacije. Mnogo naših eh, mladih potuje eh, po državah članicah, pa tudi seveda po celotnem svetu. In eh, še nekaj točk v zaključku. Ja, omenjajo se vizumi. E, tukaj ne gre za e, vprašanje konzervativizma e, in povezave z e, nacionalno varnostjo. E, nekatere države članice bi verjetno lahko svoje lasne postopke poenostavile. Saj ne gre za to, da bi Evropska unija se umešavala v to, komu bodo kje izdali vizum, ampak stvari je treba poenostaviti. Potem pa um, <clears throat> sklicevanje na um, direktivo o. Uh, paketnih potovanjih. Mislim, da to ni naše področje in le na zadnje o kalipsu in socialnem eh, turizmu. Seveda države članice želijo svoj lasten program, če želijo svoja sredstva porabiti za to, da financirajo početnikovanje lastnih državljanov, je to njihova odločitev. Potem pa imamo še kalipso, eh, milijon evrov je bilo za to omenjenih od leta 2009 in zanima me, kako se, se ta sredstva dejansko razdelila. Dobro, zaključila bom. To me zanima, ali Evropska unija uh, ljudem plačuje počitnice ali kako. Ne zdi se mi, da je to ravno njena glavna naloga. Ampak lahko so mnenja delene. V vsakem primeru se zahvaljujem poročevalcu. Mislim, da je poskušal opraviti ogromno delo. Hvala tudi vam, eh, da ste eh, tudi podprli nedavno ravno predstavitev oziroma eh, pred, eh, razstavo o križarkah v Evropi, ki sem jih organizirala v Evropskem parlamentu. Sí, gracias, señor presidente. De grandes. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. E, ko smo že imeli prvo razpravo na to temo, sem že imel priložnost, da sem čestital uh, poročevalcu. Gre namreč dejansko za pomemben element v naših državah za Evropo. Turizem, ki predstavlja vir dohodkov v najrazličnejših gospodarstvih in hkrati pa predstavlja tudi najboljši način za zbliževanje ljudi, pa tudi za izboljšanje percepcije, dojemanja drugih. Tu so tudi predlogi sprememb, ki pravzaprav eh, so ravno usmerjeni k temu in sicer gre za to, da se posreduje nekatere ideje, ne da se nekaj spreminja. Kajti eh, e, Evropska unija ima sedaj možnost, da nekaj doda in sicer glede na pomembne nacionalne politike. Lahko, predloge sprememb se lahko tudi umakne ali spreminja. Gre samo za to, da se eh, skuša še bolj izboljšati, kar je predstavljeno. Potem, ko gre za kohezijo, ozemelsko kohezijo, zlasti za bolj prikrajšane regije, je to še posebej eh, pomembno. In pa eh, zaprosili smo tudi za predloge spremem, ki se nanašajo na majhna in srednjo velika podjetja. Na Balearih je turizem zelo pomemben. In turizem je tudi prav gotovo eh, doprinesel svoje v eh, tej regiji. To je vse. Želim se zahvaliti poročevalcu. Menim, da gre za pomembno poročilo, kajti tu se ravno postavlja v eh, Evropo kot na prvo mesto med turističnimi destinacijami. Zahvalila bi se poročevalcu in tu imamo nove pristojnosti po Lizbonski pogodbi in vprašanje je eh, iz držav članic, zakaj to potrebujemo. Saj imamo terorizem v Evropi, zakaj je treba to urejati na evropski ravni. To sem slišala v Nemčiji že od mnogih. Pomembno pa je tu videti, da zlasti za Evropo, za nekatera področja, ki drugače nimajo nekih možnosti prihoda, tam je turizem pomemben vir prihodkov, neka prava gospodarska moč, ki jo je treba razvijati. Istočasno pa je tu konkurenca med različnimi regijami v Evropi. Kljub temu moramo razmišljati, kako bi lahko Evropo kot turistično destinacijo razvili. 50 odstotkov svetovnega turizma je v Evropi. Nekateri se sprašujejo, zakaj pa še več, vendar. Pametno je razmišljati o tem in izkoristiti priložnost, da vidimo, kaj je tisto, kar je posebnega v Evropi, kakšne različne vrste turizma že imamo. Raz, slišali smo že zdaj o industrijski dediščini, tudi to bi dodali lahko bi videli tudi, kakšne blagovne znamke že imamo, kaj bi lahko poenotili, kakšne stvari imamo, kjer se lahko kaj naučimo drug od drugega, kako bi lahko zmanjšali birokracijo, kaj ti želeli bi pomagati MSP-jem na tem področju. Torej, kar se tiče blagovnih znamk, saj vemo, da postaja neke blagovna znamka, tako imenovani Romantic Hotels, potem je nek National Trust v, v Veliki Britaniji, to so te stari gradovi, nekaj podobnega imajo tudi v Španiji. Pogledati si moramo, kakšne specifike so v posameznih regijah, ali obstajajo kakšne podobnosti in kaj bi, kako bi lahko pomagali turistu, ki pride v Evropo, da bi mu zadevo poenostavili. Želeli bi, da bi v Evropi imeli turizem, ki bo tako znotraj Evrope, kot tudi za tiste, ki prihajajo zun, izven Evrope, naredili ta turizem bolj transparenten. Sveda je to težka naloga, pa vseeno hvala lepa za vaše delo. Minutes, hvala lepa. Najlepša hvala, to je gospod Bach. Tudi jaz bi se zahvalil gospodu Fidanci za to poročilo. Veliko znanja vidimo v tem poročilu, veliko eh, strasti, veliko predlogov sprememb, pa eh, po moje ne pomenijo nič drugega kot eh, to veliko zanimanje za turizem in tudi za pomen eh, turistične politike v Evropi. Veliko je bilo še povedanega, zato bi omenil samo nekaj točk. Mislim, da bi morali ta skupnostni pristop ohraniti v mislih. Nekateri predlogi sprememb se nekako nanašajo bolj na nacionalne zadeve, nacionalne priroditve. Mi pa moramo okrepiti evropski vidik. Druga točka. Zdravstveni turizem. Vemo, da je to področje, ki bo zaradi demografskega razvoja doživel velik razvoj, pa bi želeli, da bi tudi druge odbore opozorili pred temi zahtevami za zdravstveni eh, mehanizem tukaj, zdravstveni turizem, tu gre namreč tudi za eh, stroške eh, povezane z boleznimi. V redu, zdravstveni turizem je v redu, pa naj ne bi bil v uspredju moramo nekako ohraniti v mislih to koherenco različnih politik, kjer pa vidim več vrednosti, pa so čezmejni projekti. Prejšnji teden sem dobil v roke dokument o turizmu v Ardenih, ko so tukaj tri, štiri države vključene v pripravo in tu vidim jaz dodano vrednost evropske turistične politike. Kar pa se tiče delovnih mest, ki jih lahko ustvarimo na ta način, pa podpiram vse eh, predloge, ki so povezani z zaposlovanjem, z nadaljnim izobraževanjem in usposabljanjem, s katerimi bi izboljšali kakovost turizma v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa gospod predsednik. Eh, tudi sama bi želela čestitati poročevalcu za dobro opravljeno delo v zvezi s to temo, ki je nova in ki je zelo zapletena. Govorimo o Evropi kot prvi turistični destinaciji za tiste, ki prihajajo iz tretjih držav in zato bi želela podpreti zlasti tiste izmed nas, ki smo za, eh, la, za eh, lažji eh, vizni režim, ki eh, bo manj strok, kajti to bi eh, lahko omogočilo regijam, ki naj ne bi samo med seboj si konkurirale, temveč tudi sodelovale, da to lažje storijo. Ravno tako je potrebno poiskati nove ciljne skupine eh, ali sektorje, socialni turizem, turizem za ljudi z nezmožnost, nezmožnostmi eh, in strinjam se z gospod Foster, da je da se je potrebno zauzemati tudi za majhna in srednja velika podjetja, pa hkrati tudi za upoštevanje mednarodnih eh, certifikatov, kajti tu so številna majhna podjetja, ki eh, naprimer zlasti delujejo za mlade ljudi in turizem mladih in ženske. E, podkramer. Ja, Prej bi se zahvalil za to dobro poročilo, s katerim bi lahko omogočili večje sodelovanje med regijami in drugimi um, zadevami. To je nekaj, kar ne prihaja od mene, ampak od drugega kolega. Regionalna in nacionalna raven. Mislim, da se vsi strinjate z mojo z izjavo, ki sem jo slišal. Torej, govorim o kolesarskih poteh na evropski ravni. Torej, gre za volumen 80 tisoč kilometrov, to To so poti, ki povezujejo države, kulture in tudi zgodovino Evrope, lahko izvemo na ta način. Večina so to tudi zelo oddaljene regije, kjer drugega turizma ni. Manjka pa regionalno, nacionalno in eh, evropska povezanost teh eh, kolesarskih poti. Mi kot evropski poslanci se ne zanimamo samo za nacionalne regionalne povezave, ampak tudi za evropske povezave in zato bi seveda 27a člen resnično bil popoven. Hvala lepa. Gracias, eh, señor presidente. Hvala, gospod predsednik gospa Istaras Feragut. Eh, Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo, ki prihaja v pravem času, hkrati pa je tudi zelo celostno. In eh, kot je Luis de Grandes, moj kolega, že povedal, z nekaterimi predlogi, predlogi sprememb, ki smo jih uložili, pa sicer podpiramo to poročilo. Potem eh, nekaj, kar zadeva podjetništvo in spodbujanje podjetništva v tem segmentu, podpiranje podjetnikov, eh, zlasti pa omogočanje in olajšanje dostopa majhnim in srednje velikim podjetjem. Potrebno je tudi spodbujati vseživljensko učenje v eh, tem kontekstu, hkrati pa tudi premoščati eh, ovire, ki še obstajajo na področju e-trgovine. Glede blagovnih znamk in različnih znakov, tu se v polni meri strinimo, strinjamo s tem, kar je bilo že povedanega, kajti ko gre za nacionalne znamke, pa naprimer na podlagi prostovoljnih schem oziroma sistemov, lahko preučimo vse že obstoječe znake in znamke, zato da ne bi bilo preveč podvajanja poročevalec potem tudi predlaga, da se, eh, tu je tudi predlog spremembe, ki se nanaša na storitve v nastanitvenih objektih, kajti dobro bi bilo, da se celotni, celotni sektor vključi v to določanje kriterijev in meril za te storitve. Na, to je zelo pomembno. Tu smo opozorili tudi na nekatera področja, ki skozi naše predloge sprememb. In gospod eh, De Grandes je omenil Balearsko otočje, izrazili so tudi svoje podporo eh, tem regijam, otokom in podobno, kajti turizem je za njih zelo pomemben pomemben, eh, potrebno pa je tudi spodbujati turistične tokove in pa razsežnosti obaljnih področji. Ne le eno samo, ne le obaljna področja, temveč tudi otoke, kajti tudi otoki so zelo pomembni in prispevajo k turizmu. Za njih je turizem zelo pomemben. Tu so strukturni skladi eh, in uložili smo predlog spremembe, ki se nanaša na ureditev vključitev, naprimer prenove nekaterih območij, ki bi tako lahko postala turistična področja. Gospod Taylor, dve minuti. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Imam pet predlogov sprememb eh, za osebe z nezmožnostmi eh, in ti prav gotovo potrebujejo več eh, dostopa, potem zaščite, ko govorimo o varovanju območij, tu je potrebno. Z, Tu je potrebno to umestiti v dolgoročen kontekst, kaj ti 3500 živalskih, eh, eh, torej, živalskih vrtov je na tem območju in niso vsi, licen, torej vsi vsi ti vrta, eh, vsi niso eh, akreditirani in eh, naprimer so britanske agencije, ki zelo upoštevajo dobrobit živali, oblikovali so poseben kodeks na tem področju. Ko sem poslušal eh, vaše pripombe, vidim, da se vse bolj omenja sredstva, ki so na voljo turizmu. In eh, z vidika britanske vlade in njihove podpore turizmu lahko rečemo, da je čuden način, da to kažeš na ta način, da zmanjšuješ regionalni proračun celo za 25 odstotkov na tem področju. In kar zadeva ta dokument, eh, tu eh, imam svoj predlog spremembe 245, ki prosi komisijo, da da jasna navodila glede finančnega finančne podpore projektom, ki so nar turistično naravnani. In uh, zato, da eh, kaj ti, eh, ko recimo regija, iz katere prihajam, to predstavlja ravno en, eno največjih težav pri razvijanju turizma. Hvala lepa. In eh, preden dam besedo predstavnikov komisije, eh, naj se vam zahvalim, gospod Fidanca, za vaše delo, pa tudi eh, vaši, vašo podporo predlogu spremembe 111, ki se nanaša na požarno varnost in ustrezno usposobljenost osebja, kajti prihajalo je do tragediji in eh, sicer, ko je prišlo do zastrup, eh, zastrupitev ljudi, zlasti otrok in podobno, zato smo zato zelo hvaležni. In pa gospa Majsner, ki je rekla, da to poročilo o turizmu ne bi bilo, če ne bi omenil tudi svoje priljubljene eh, dediščine, ki mi je tako pri srcu. In

Tu je tudi veliko drugih eh, stvari, ki jih lahko ponudi Evropa v smislu evropske dediščine. Eh, to je namreč tudi zibelka eh, industrijske revolucije in podobno. Zato najlepša hvala gospod Fidanca za to poročilo in mislim, da ko boste, se boste ukvarjali z vsemi 260 predlogi sprememb, se boste prav gotovo zabavali v Eh, eh, času eh, velike noči. Sedaj pa dajem besedo gospodu predstavniku Evropske komisije. Hvala lepa. Tudi sam pozdravljam poročilo gospoda finance, tudi sami to močno podpiramo, tudi sami smo dodali nekaj predlogov k, s tem številnim predlogom sprememb, številnim predlogom.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 Eh, tudi sami eh, mislimo, da je potrebno jasno opredeliti glavne prednostne naloge. Naj vas spomnimo tudi na to, da se v glavnem strinjamo v polni meri z, vašimi, z vašo usmerjenostjo, eh, kajti tu gre za polno spoštovanje, spoštovanje subsidiarnosti v okviru, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. To se mora odražati tudi na nacionalni ravni in sicer zlasti, ko govorimo govorimo o potrebni dodani eh, vrednosti, tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Eh, potem je tu tisto, eh, kar nas lahko spodbudi že v okviru evropskih politik in v polni meri se strinjamo z vašim mnenjem in z vašimi pogledi. Strinjamo se, da je potrebno popolnoma spoštovati tudi kriterije, ki se nanašajo na trajnostni razvoj. Tu gre za dve plati eh, enake eh, iste medalje in eh, tudi zlasti upoštevanje najpomembnejših elementov situacije, kot ste mnogi omenili. In eh, kot eh, veste, eh, tu bomo eh, izognili, se bomo tudi pretiranemu reguliranju, eh, kajti tega ne sme eh, biti biti in skušali spodbujati inovacije eh, skozi boljšo uporabo in izvajanje IKT-ja in eh, ostalih pristopov. Sicer pa eh, se ukvarjamo tudi še z drugimi vprašanji, tudi naprimer potrošniki, uporabniki v državah članicah in naprimer glede vprašanja uvajanja blagovnih znamk, znakov in tako dalje, da bi skušali se v čim večji mor meri izogniti podvajanju. Glede Kalipsa, tu spodbujamo turistično izmenjavo v tistih državah, ki želijo sodelovati v takih izmenjavah tega ne bomo neposredno financirali. V bistvu smo samo eh, opredelili tiste pobude v štirih ciljnih skupinah v smislu pripravljalnih akcij. In eh, tu pomagamo državam članicam iz severa, juga, vzhoda, zahoda, da lahko same zgradijo potrebne strukture za to vrstne turistične izmenjave v eh, nizki turistični izven turistične eh, sezone. In eh, še eh, naslednje, ko ste govorili, da je Evropa zibelka industrijske revolucije, dejansko je tudi to pomemben element eh, turistične eh, strategije in eh, tu so različne destinacije, ki se vrtijo okrog tematike industrijske dediščine, tudi to smo predvideli in sicer ob koncu septembra letos. Najlepša hvala smo seveda na razpolago poročevalcu ali komorkolu za dodatna pojasnila v zvezi s konkretnimi pobudami, s katerimi začenjamo. Ali želite na hitro odgovoriti mogoče? And eh, Ja, hvala, gospod eh, predsednik. Eh, poskušal bom biti čim krajša in če bom nekatere vprašanja tukaj sedaj izpustil, se zavežem, da se bom povezal z vsemi tistimi, ki ste danes tukaj govorili in ki ste uložili svoje eh, predloge sprememb v smislu kompromisa in olajšanja našega dela v tem odboru. Čisto na kratko, glede kakovosti in trajnosti, kolegi. Brepol si je omenila nekatere amadmaje eh, in eh, tukaj se je še posebej izpostavila eh, potreba večje enotnosti pri postopkih warning oziroma opozarjanja. To so opozorila, ki so namenjena eh, tistim, ki, so namen, ki želijo potovati v države, kjer prihaja do ne vem, naravnih nesreč, političnih nemirov in podobno. V tem smislu gre tudi Evropa po več terih. Eh, nacionalno je to različno urejeno pri turoperaterjih, torej kašne postopke opozarjanja se uporablja. Um, je treba vedeti in jih po možnosti poenotiti. Kar se tiče pravic turistov, eh, to se mi zdi tema, kjer ne sme priti do razkola pri končnem glasovanju. Že sedaj moramo pred videti take inštrumente, ki bodo prepoznavni v evropski turistični ponudbi. Eh, Osredotočiti se je treba na pravice, ki so že sedaj urejeni z obstoječimi predpisi. Um, sam, če uporabljam naprimer eh, paket, ki vključuje vse stroške uh, ali uh, če sem kupec neke vozovnice za letalski ali pomorski prevoz, uh, potem pač moram imeti uh, inštrumente, na voljo, eh, ki mi jasno kažejo, kakšne so moje pravice. Eh, potem pa ste omenjali tudi posamezne eh, predloge sprememb, ki reklamirajo določene dele Evropske unije. Tukaj mislim, da se lahko z kolegi zmenim, da se jih umakne. O tem uh, smo uh, govorili tudi pri razpravi o poročilu Komocake. Kar se pa tiče oznak in označb, odgovor uh, komisije se mi zdi dovolj izčrpen in naše besedilo gre ravno v to smer. Pripravljenost. Uh, priprave nekega prostovoljnega sistema akreditacije, ki bi vključeval države članice. Trenutno eh, obstaja tak sistem, ki vključuje štiri države članice. Um, ki se ki vključuje v oznaki iz črko Q za kakovost, uporabljajo se podobni kriteriji in cilj bi lahko bil, da bi podobne ali skupne merile začeli uporabljati v vseh eh, državah članica z možnostjo prostovoljnega akreditiranja. To se seveda povezuje z eh, potrošniškimi organizacijami, ki so že same razvile določene eh, sisteme udoločanja oziroma ugotavljanja kakovosti. Seveda tukaj se mi zdijo predlogi sprememb eh, primerni in eh, kolegi De Grande se razkasto omenili konkretne predloge pri eh, sodelovanju med posameznimi regijami. Opravičujem se, če nisem vseh kolegov omenil. Ja, zdi se mi bistveno, da izpostavimo karakteristike posameznih regij, pa tudi raznolikost turistične ponudbe. Veliko možnosti je, da po eni strani omogočimo eh, sodelovanje, po drugi strani pa konkurenco med različnimi regijami in poskrbimo za raznolikost turistične ponudbe kar zadeva eh, elektronsko poslovanje, eh, vseživljensko učenje in tako dalje. Eh, v tem smislu se mi zdijo vsi predlogi sprememb zelo pozitivni, kakor tudi tisti, ki govorijo o povezavi med turizmom in prometom oziroma transportom do perifernih območij, kot so naprimer otoki. Ne vem, če bomo uspeli do eh, velike noči vse to zaključiti, ampak dejansko veliko amadmajev obstaja eh, tudi na druge teme in tukaj bo treba poiskati kompromisne rešitve. Še zadnje vprašanje, ja, kolegica Fosterjeva je omenila Kalipso. E, mislim, da je na to že odgovorila komisija in eh, ničesar več ne bom dodal, pravičujem še, če sem kaj izpustil, ampak v naslednjih tednih, kot sem rekel, eh, se bom osebno eh, pogovoril z kolegicami in kolegami in kolegi, da bi čim bolje se uskladili in najlepše hvala vsem, ki so mi čestitali. Hvala lepa, gospod Fidanca. Eh, naj vas eh, samo spomnim, eh, da bo glasovanje maja meseca v odboru Tran in pa potem v, na to pa na plenarnem zasedanju junija meseca. Sedaj pri kraju smo dnevnega reda za danes. E, imeli bomo odmor, petminutni odmor, potem pa bomo imeli sestanek, koordina, eh, sestanek koordinatorjev. Zahvaljujem se vam, da ste se držali dodeljenega časa za govor. Najlepša hvala za sodelovanje. Imeli smo tri velike teme, eh, tako da nam je to omogočilo, da eh, privedemo k kraju. Hvala.